Dear friends, ladies and gentlemen, let's start. Spoštovani kolegi, gospe in gospodje, začeli bomo. Tukaj imamo dnevni red. In moram podariti, da bomo točko izmenjavo mnen z latvijskim presisom obravnavali z zaprtimi vrati. Pred eno uro sem izvedel, da moram jutri v Kisinau z zastopnikom skupine Alde in SD in zato moram strniti poročilo danes popovdne. In zato bi prosil, da preložimo enega od poročilo Balkanu na jutri. Gospoda Tanaka še ni. Če se boste strinjali, potem bomo preložili Baglovo poročilo jutri. Lahko sprememo zapisnik. Po točko sporočila predsednika nimamo nič. Imamo dokument o Rusiji sveta, ki je neuraden dokument, vendar pa ga vsi imamo. Bi ga lahko razdelili med poslance, zato da bomo o tem lahko razpravljali z latvijskim predsedcem ob pol šestih. Če so o medijih o tem poročali, mislim, da ga lahko pokažemo tudi poslancem tega odbora. tam so najpomembnejše točke razprave na svetu. Sedaj gremo na poročilo o napredku. Čas je teno, kar še ni, aha, je že prišel. Začeli bomo torej s poročilom. Čas lahko preložimo poročilo na jutri, da. Damo torej poročil, eh, besedo poročevalcu Davidu McAllisterju poročilo o napredku Srbije. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. V čast mi je, da lahko predstavim prvi osnutek resolucije o napredku Srbije za leto 2014. Ne gre samo za prvi osnutek o napredku, ampak tudi za prvo poročilo ki ga napišem kot poročevalec o Srbiji. Novembra lani sem bil cel teden v Srbiji, srečal sem se s predsednikom vlade Vučićem, zunanim ministrom Dačićem, srečal sem se s predstavniki vlade, opozicije, nevladnih organizacij, ekonomskega sektorja in civilne družbe. Veliko stvari, ki sem jih videl v Beogradu, Novem Sadu, so bili ključnega pomena za moje poročilo. Moje poročilo ima 64 eh, členov in zato sem ga skušal strniti. 21. januarja na prvi medvladni konferenci so začeli, začela potekati pogajanja. Tudi tehnični screening se je že začel. 26 poglavij so že zaključili. srpska vlada je pokazala veliko pripravljenost, da sprejme evropski pravni red. Predsednik vlade Vučić in njegova vlada si zelo prizadevata za nadaljevanje z evropskim procesom z izvanjem ekonomskih reform. V prejšnjih mesecih je Srbija sprejela zelo pomembne zakone o žvečkacih, o medijih, o stečajih in o drugih zadevah. To je zelo dober napredek. Kljub temu pa je treba še naprej spremljati ključno izvanje in prenašanje zakonov za uspešen integracijski proces. Rad bi podaril štiri točke. Vladavina prava. Srbska vlada si mora zelo prizadevati za boj proti korupciji treba je okrepiti izvanje zakonodajnega okvira za boj proti korupciji. In še ena točka, rad bi povdaril, kako zelo pomembno je, da se zajamčijo pravice opozicije. Veliko zakonov je bilo sprejetih po nujnem postopku, kar ne omogoča posvetovanje z deležniki. Poleg tega, sem se pogovarjal z opazovalci v Beogradu, ki so, v Beogradu, ki so zaskrbljeni zaradi slabših razmer glede svobode izražanja v Srbiji. Tudi svoboda medijev, kar bi povdaril, predstavlja temelj za demokracije in sedaj še gospodarstvo. Spodbuditi moramo srbsko vlado in oblasti, da izvedejo strukturne gospodarske reforme, zato da izboljšajo okolje in pogoje za investicije in da še naprej izvajo fiskalno konsolidacijo. Okolje za podjetja je treba izboljšati z, z strukturnimi reformami in s tem, da se okrepi zakonodajni sistem. Istočasno je treba poštevati, da so poplave maja leta 2014 negativno vplivali na gospodarski razvoj in prizadele življenja prebivalcev. Tretjič, zvonanja politika vemo, kakšna so pravila. Država kandidatka se mora prilagoditi na evropski pravni red in to velja tudi za zunanjo politiko. Kot vsi vemo, ima Srbija zgodovinsko gledano zelo tesne odnose z Rusijo. Nažalost, se Srbija ni udeležila sankcij proti Rusiji, čeprav je k temu pozval svet. Po drugi strani pa pozdravljam partnerski strežki načrt z NATO in Srbijo, ki je bil podpisan pred dva dneva, dnevoma. Srbija je podpisala tudi sporozum z OSEJOM in Srbija ima tudi zelo strateško gledano pomemben položaj v odnosih z Rusijo pri iskanju reševanja situacije Ukrajine. Še odnosi s Prištino kot četrto. Pozdravljamo izboljšane odnose med Srbijo in Kosovom. Leta 2014 so se pogajanja upočasnila med Prištino in Belgradom. Po šestih mesecih zamrznenih pogajanj je kosovski parlament imenoval gospoda Mustafa kot novega predsednika vlade. S tem se bo znova sprožil in nadaljeval dialog med eh, Prištino in Beogradom tukaj v Bruslu 9. februarja. Srbija in Kosovo morata nadaljevati z izvajanjem že doseženega sporazuma. To je zelo pomembno. Spoštovani kolegi, kolegice, nasplošno lahko rečemo, da je Srbija na poti proti Evropski uniji. Zato pozivam srbsko vlado, da ostaja na poti proti Bruslju. Veliko poglavij je bilo že odprtih in upam, da bomo zaključili z delom letošnjo leto. Zahvaljujem se za konstruktivno sodelovanje, še posebej s poročevalci v Senci, za to, da smo dosegli dober rezultat. Veselim se že vaših vprašanj in komentarjev. Najlepša hvala. Thank you, Mr. Chairman. Gospod Kukan, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ne nasprotujem temu, kar je povedal gospod McAllister. To lahko gremo lahko na naslednje poročilo. Jasno je, da Srbija napreduje na področju integracije. To je treba priznati in to smo priznati, priznali tudi v tem poročilu. To je zelo pomembno. Ključnega pomena je, da Srbija nadaljuje z procesom in z reformami. Treba je stabilizirati gospodarstvo, socialne reforme. Pričakujemo tudi napredek na področju sodstva. 23. in 24. poglavje bosta ključnega pomena za poganja. Pozdravljam tudi poziv poročevalca, da uskladi svojo zunanjo politiko z našo skupno zunanjo politiko, še posebej, ko gre za Rusijo. Srbija bo imela enkratno priložnost, da pokaže, kako zelo koristna je njena vloga, ko bo predsepala OSEJ. Nujno je tudi, da nadaljuje z dialogom s Kosovom. Izvajati je treba vse sporozume, ki so jih podpisali. Tudi poglavje s Kosovom mislim, da bi morali odpreti bolj zgodaj v pogajalskem postopku. Pomembno je, da ima Srbija dobre odnose z državami v regiji. Dobro je, da je Srbijo obiskal predsednik vlade Albanije, kljub vsem zanimivim dogodkom v okolici. Kot sem že omenil, reforme na področju sodstva so zelo pomembne za integracijo. Rad bi pozdravil tudi to, kar je del poročevalec glede svobode medijev in svobode izražanja. Pomembno je povečati transparentnost medijev in lasništvo medijev in treba je tudi preprečiti grožnje novinarjem. Rad bi omenil tudi splošne prizadevanja držav Zahodnega Balkana za dolgoročno evropsko politiko. To Še posebej je povdaren, ko gre za dolgoročne investicije na, na področju energetike, sledil sem dogodkom na vrhu med Kitajsko in Srbijo, kjer so se dogovorili, da bodo investirali v elektrarne na pre, premok in glede na to, da gre za dolgoročne investicije, je pomembno, da na te projekte gledamo z vidika evropskih politik, Naj omenim samo dogodek s Falun Gongom med tem dogodkom. Poleg tega je v Davidovem poročilu še veliko drugih vprašanj. Rad bi pohvalil njegovo osebno zauzemanje za to poročilo in za odlično pravljeno delo. Najlepša hvala. Thank you, uh, Gospa Fajon, govorila bom slovensko kar je bližje našim srpskim prijateljem. Želela, najprej bi se želela zahvaliti poročevalcu Davidu McAllisterju za, bi rekla, izvrstno, res kratko in jedrnato poročilo. Seveda, kakšne določene posamezne dele bo mogoče izboljšati in prepričana sem, da nam bo s poročevalcem to tudi uspelo. Minulo leto je bilo za Srbijo zelo dinamično leto. Več pomembnih dogodkov se je zgodilo od odprtja pristopnih pogajanj do parlamentarnih volitev, številnih visokih obiskov v Beogradu, precej bila okrepljena srbska diplomatska aktivnost in pa Srbija je odigrala pomembno vlogo tudi v regiji. Lani je bilo tudi težko leto zaradi poplav, ki so močno prizadele civiliste, infrastrukturo in pa tudi gospodarstvo. Omenila bi še, kjer se močno strinjam z opozorili poročevalca, vse slabšo situacijo v medijih in nažalost Srbija v letu dni ni odprla v pristopnih eh, pogajanjih niti enega poglavja, kar je nažalost. Ehm, pozdravljam to, kar poročilo omenja, da je Srbija v začetku leta sprejela predsedovanje organizaciji OVSE. To bo odlična priložnost za državo, da pokaže voditeljske vrline in uporabi svojo diplomatsko mrežo za učinkovito reševanje obstoječih konfliktov v regiji OVSE, tudi v Ukrajini. Če pa omenim nazaj in se vrnim na situacijo v medijih, to je moja osebna največja skrb. Zelo pozorno spremljam razvoj dogodkov v srpskih medijih in moram reči, da je situacija um, vse slabša. Slabša mogoče kot desetletja nazaj, celo v obdobju Miloševiča. Novinari imajo slabše in slabše pogoje, ni jasnega lasništva nad mediji um, in tudi odzivi premjeja Vučiča na um, zanikanje Evropske zunanje službe, da plačuje določene me, um, medije za širjenje laži, so bili prejšnji teden, bi rekla, precej nepremjerni. Zato bi še enkrat oblasti v Srbiji pozvala, da je svoboda medijev in pa pluralnost medijev, svoboda izražanja nujno um, temeljno demokratično merilo za zdravo družbo in da mora Srbija tu narediti več, kajti situacija nikakor ni zadovoljujoča. Um, mogoče še ena opaska glede skupnosti LGBT. Um, ehm, vesela sem, da um, se je normalno odvila lani parada ponosa septembra v Biogradi, da um, Srbija poziva k boljši zaščiti človekovih pravic, temeljnih svoboščin, to je člen 14, ampak krati se mi zdi, da bi morala biti še bolj odločna pri varovanju pravic, ko gre za LGBT skupnost. In moja zadnja opaska je seveda tista dialog Srbija-Kosovo. Ehm, veseli me, da se bo končno spet nadaljeval 9. februarja. Je pričakovati sestanek na ravni predsednikov obeh vlad ehm, pod pokroviteljstvom Grinije ehm, v Bruslju upam da bo to resnici prišlo do napredka izvajanja dogovora srbija kosovo za normalizacijo odnosov čim prej bo to mogoče in če zaključim to mojo intervencijo skrajni čas je da srbija odpre novo oziroma poglavje v pristopnih pogajanjih, da bo to leto ne samo dinamično in težko, kot je bilo minulo, ampak predvsem spodbudno in pozitivno leto za Srbijo v pristopnih pogajanjih pogajanjih za članstvo v Evropski uniji. Hvala lepa. Uh, thank you, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi v imenu obrž skupine EKP čestitam poročevalcu McAllisterju za prvo poročilo in za dobro upravljeno poročilo. Poročilo je zelo natančno. Sam pozdravljam napredek Srbije na področju boja proti korupciji, za upravljene reforme, za izboljšanje odnose s Kosovom. Prepričan sem tudi, da bo visoka predstavnica zvonanje zadeve nadaljevala s podvojnim dialogom med Belgradom in Prištino še vedno sem dobil veliko pritožb zaradi zakonov v zvezi z investicijam za reševanje sporov. Gre za člen 234, 234. Treba je tudi izboljšati sodstvo, boljše usposabljanje sodnikov in pa neodvisnost sodstva. Tudi sam pozdravljam odnose med Srbijo in Kosovom predvsem pa tudi poročevati za Črnogoro. Odnosi med tema dvema državama so odlični, pravijo se dvostranski obiski in pa tudi obstajajo sporazumi za preprečevanje beguncev pred roko pravice. Rad bi tudi podprl osmi odstavek v Davidovem poročilu. Tudi sam sem kritiziral pristop vlade Vučić Nikolič glede odnosov z Rusijo, s Putinom na obisku v Belgradu in skupnimi, zaradi skupnih vojaških vaj, medtem ko je Rusija že okupirala Ukrajino in Krim. Najlepša hvala. Thank you, chair. Gospod Weigel. Tudi sam bi rad pozitivno ocenil prvo poročilo Davida McAllisterja. Dobili smo že povratne informacije iz Srbije, ki so dejali, da so zelo zadovoljni s takšnim partnerjem. Rad bi povdaril, da se strinjam s tem, kar je dejal moj predhodnik, glede na moja predhodnica, glede medijskega sektorja da je to poročilo še vedno zelo področje ranljivo, krhko in da je tukaj treba veliko še postoriti. Pozdravljam prvi napredek glede boja proti korupciji, še posebej na najvišji ravni. Zelo smo zadovoljni z. Uh, z delom vlade in z njim prizadevanjem za evropsko pot. To je zelo pomembna sprememba. Pomembno je tudi, da obstaja opozicija, ki se ravno tako zauzema za evropsko perspektivo Srbije, kar prej ni bilo vedno tako. Mislim, da moramo priznati, da Srbija izvaja konstruktivno politiko do svojih sosedov da se pogumno loteva nekaterih težav z nekaterimi sosednjimi državami. Rad bi samo prosil poročevalca, da se posveti tudi Vojvodini, ki je najbolj evropski napreden del Srbije, ki je avtonomna dežela Vojvodina. Ta status je treba ohraniti. In še usklejevanje srpske zunanje politike z evropsko politiko, zato je pomembno. In še za konec vprašanje Šešlja. Na novo izvoljena hrvaška predsednica je zaprosila generalna sekretarja OZN-a, da poseže in da je treba šešlja vrniti v hak. To seveda ni stvar srpske vlade, ne smemo kriviti srpsko vlado zaradi izjav Šešlja, vendar pa je to povezano z našim delom. Mi smo namreč speli resolucijo glede tega, zato moramo še naprej nadaljevati s tem delom in spremljati odločitve Haškega sodišča. Hvala. Um, me... Gospa Lunaček, najlepša hvala, gospod predsednik. Predem pohvalimo poročilo bi rada samo najprej povedala, da če bi začeli ob treh, tako kot je bilo načrtovano, bi lahko opravili tudi vaše poročilo, gospod eh, Brok. Zelo težko je preložiti poročila na jutrišnji dan, ker imamo pač vsak svoj eh, delovni načrt. Samo toliko sem želela povedati. Za manjše skupine je zelo težko uh, da kar tako na hitro spreminjamo dnevni red. Zelo pomembno je, da imamo vsa štiri poročila pred seboj, da jih bomo obravnavali v naslednjih tednih. Zelo pomembno je, da Evropski parlament pošle jasno sporočilo s temi poročili tudi predsedniku komisije Junckerju, ki je preden je bil izvoljen dejal, da v naslednjih petih letih ne bo širitve Vsi vemo, da je takšna politična realnost, vendar pa je to povzročilo veliko težav z motivacijo držav. Kandidatk, zelo pomembno je, da sedaj pokažemo v Evropskem parlamentu, da se zauzemamo za nadaljevanje strategije za širitev z vsemi državami v tej regiji. Glede poročila gospoda McAllisterja, rada bi se mu zahvalila pozdravila kot novega kolega, ki je opravil poročilo o Zahodnem Balkanu, opravil odlično delo, osredotočil se je na najpomembnejša vprašanja. Z velikim veseljem sem sodelovala z vami. Strinjam se z vsemi vidiki, ki ste jih izrazili. Rada bi dodala samo naslednje. Ne vem, če bo poročevalec v senci za Srbijo pravočasno tukaj, je namreč na odboru kont. Uh, Rada pa bi dejala, da je pomembno, da dodamo še vprašanje energije in varstva okolja. Evropski cili glede emisij so vprašanje, ki jih je treba vključiti v strategijo Srbije, glede na to, da namerava nadaljevati s proizvodnjo energije iz premoga zato je treba tukaj dodati še nekaj točk glede tega. Zelo sem zadovoljna, da ste omenili tudi odnose z Rusijo v poročilu, še posebej mm, za to, da ste omenili odnose med Srbijo in Kosovom. In sama sem naš poročevalka za Kosovo rada bi dejala tudi, da bi bilo zelo dobro, če bi s predloge sprem lahko vključili tudi poziv srbskemu predsedniku vlade, da če obišče Kosovo, kar je pomembno, da se sreča tudi s predsednikom vlade Kosova, kajti to je del sosedskih odnosov. Morate se srečati tudi s sogovornikom v sosednji državi. To je zelo pomembno. Poleg tega se mi zdi pomembno, da ste omenili tudi volitve v zvezi z predstavniki manjšin v skupščini. Omeniti je treba tudi število Romov, ki so zaprosili za azil in da pozovemo srpsko vlado, da spodbudi integracijo Romov v srpsko družbo. Prosila bi vas, da se o tem pogovorimo na našem srečanju s pročevalci v Senci. Omenili ste normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom, kar je predpogoj za pristop Srbije v Evropsko unijo in da je treba temu prilagoditi tudi ustavo. Če ne, ne bo prišlo do soglasja glede potrditve članstva Srbije v Evropsko unijo. Najlepša hvala. I added something on the general issues before, if you remember well. Dodala sem tudi nekaj v zvezi s splošnim vprašanjem, če se spomnim. Grazie Presidente. Eh, desidero ringraziare anch'io il relatore Mec. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil poročevalcu McAllisterju za odlično opravljeno delo. Zastavil bi mu rad direktno vprašanje. Ponavadi je dobro, da težave vidimo kot priložnosti, vendar pa je Srbija sedaj prevzela predsedstvo v organizaciji OVSE. Mar ne mislite, da zaradi tesnih odnosov z Rusijo bi to pomenilo, da bi se skrhali odnosi z Evropsko unijo? Mislite, da bi bilo dobro, da bi Srbija opravila vlogo posrednika v krizi z Ukrajino. Rad bi se vrnil tudi na vprašanje svobode medijev. Radi, morali bi pohvaliti naše srpske kolege, ki so zelo pogumni in drzni v tem pogledu. Strinjam se tudi z gospod Lunaček, ko pravi, da je treba okrepiti tudi vprašanje v zvezi z varstvom okolja, kajti tu je ključnega pomena za priključitev balkanskih držav v Evropsko unijo. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Treba je dejansko izpostaviti pomen poročila kolege gospoda McAllistra. Eh, dve stvari bi rad izpostavil in sicer točka 8. Tu gre za sankcije tu se poziva eh, Srbijo naj pač zazame stališče. Eh, tu se pa moramo tudi vprašati, na kakšnih pravnih podlagah temelijo te sankcije z vidika mednarodnega prava. Tu ne gre za legalnost eh, teh sankcij, vendar kaj je pravna podlaga z vidika mednarodnega prava za te sankcije? in eh, potem pa točka 23. Tu govorimo o plinskem sektorju, eh, gre za pač eh, ločitev lasništva podjetij in infrastrukture. To morda v Srbiji še tehnično ni mogoče in to lahko povzroči energetsko negotovost v tej državi. Hvala. Merci, merci, président. Ah, <coughs> avant de dire euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Preden povem besedico o Srbiji, eh, bi še nekaj povedal o Bosni in Hercegovini. To je država, o, s katero se ukvarja. O tem sicer eh, ne razpravljamo danes, in sprašujemo jo me, zakaj danes ne, ne razpravljamo o Bosni. O tem bomo razpravljali naslednji mesec in eh, predvsem pa želimo dati možnost novim eh, oblastem, da se konstituirajo, da začnejo delati. No, sedaj pa k poročilu gospoda McKellistra. Eh, torej, strinjam se z. Eh, poglavjema 23-24 zelo tre, hitro je treba začeti obravnavo teh poglavi. Presenečen sem bil, da je gospod Vučić eh, rekel, da Evropska unija plačuje nevladne organizacije, da kritizirajo njegovo vlado. To je znak pomankanja zaupanja. In mislim, da se je treba v prihodnje izogibati takim situacijam. Potem pa še besedico. E, v zvezi s tem, kar je povedal gospod komisar Han decembra, tu gre za eh, skladnost eh, stališ na področju zunanjih zadev, naprimer, kar zadeva Rusijo. Pri Srbiji imamo pač ta paradoks, 52 odstotkov eh, eh, prebivalcev gleda pozitivno na Rusijo in samo 32 pozitivno na Evropsko unijo. In eh, očitno obstaja neka distanca do naših stališč in to se vidi tudi v tem kontekstu. Potem poglavje 11. Treba je tudi omeniti vlogo Srbije v regionalnih pobudah, eh, potem pa 17. Treba je izpostaviti trajnost eh, javne radiotelevizije na področju tudi eh, manjšinskih vprašanj, potem pa je treba tudi upoštevati pritožbe pred svetom strani manjšin. Hvala lepa. Se upravičujem, ker sem predolgo govoril. Napredak Srbije. Hvala lepa, gospod predsednik. Napredek Srbije na evropski poti je seveda zelo pomemben, eh, saj gre za državo, ki ima veliko odgovornost za kakovost odnosov eh, med državami na eh, Zahodnem Balkanu ter kandidatkami in potencijalnimi kandidatkami za Evropsko unijo. Torej, naveden je eh, cel katalog obveznosti in Srbija mora pokazati pozitiven odnos do etničnih manjšin v Srbiji, vključno za pravico manjšin do izobraževanja v lastnem jeziku. Eh, seveda v Srbiji obstajajo eh, osebe, ki pozivajo k Eh, ponovni obnovi spopadov eh, in sporov in eh, država bi morala sprejeti sankcije zoper sovražni govor. Pomislimo tudi na primer Šešelj. Gospod Ivica Dačič nas ni prepričal, da je vlada v Belgradu hitro in učinkovito reagirala. Eh, potem pa je treba rešiti vprašanje meja sosedi in kot kandidatka mora Srbija tudi usklejevati svojo zonanjo politiko z Evropsko unijo. Mislim, da ni treba eh, povedati, kako pomemben je napredek na področju bruselskega sporazuma z Prištino, pomemben eh, tudi za eh, prihodnost. Eh, predsedovanje OVSE-ju pa naj bo spodbuda za nadaljne notranje spremembe v Srbiji. Hvala. Hvala lepo, gospodine predsedniče. Najlepša hvala, gospod predsednik. Žal moram ugotoviti, da poročilo napredku Srbije in predlog resolucije eh, ne omenja vprašanj kršitve človekovih eh, pravic eh, na področju eh, zakona za odpravo posledic vojnih zločinov. Torej, Srbija je sama sistem prilastila pravico do reševanja vprašanj eh, vojnih zločinov, s tem so pravzaprav tudi vplivali na suverenost Hrvaške, eh, kajti eh, Srbija si je s tem prilasila pravico sojenja Velku Mariču, ki je pravzaprav hrvaški državljan eh, in tu je šlo za primer eh, kršitve pravic proti drugemu hrvaškemu eh, državljanu. Torej, če se ta zakon ne spremeni, se bo isto zgodilo za državljane Združenega kraljestva, Belgije, Slovaške, Mačarske, Irske, Danske, Finske, Španije, Švedske, Slovenije in tako naprej naprej. Se pravi, državljane, državlja, eh, ki so eh, tudi branili Hrvaško. Torej, tu gre tudi za kršitev pravic Velika Mariča eh, in zahtevala sem pravzaprav tudi preiskavo glede te kršitve. Nepristranost sojen na področju vojnih zločinov je nujno pomembna in zaradi tega prosim, eh, da Evropska eh, unija tu povdari, eh, da je stališče, ki ga je že prej izjasnila, še vedno veljavno. Torej zahtevam, da se čim prej Veljko Marič izroči Hrvaški in da se mu tam zagotovi pravično sojenje. Hvala. <clears throat> Najlepša hvala. Najprej bi rad čestitev poročevalcu za uravnoteženo in dobro poročilo o napredku v Srbiji. Pridrževanje k Evropi se je izkazalo za zelo močno motivacijo za izvanje reform. Srbija tukaj ni nobena izjema. Želimo veliko uspeha Srbiji za upravljanje reform ki jih mora še izvesti. Istočasno vemo, da je Evropska unija vedno bolj zaveta za okrepljeno skupno zunanje in obramno politiko. Tukaj je Srbija nastopila drugače, povezala se je z Rusijo in treba je pokazati več solidarnosti med državami članicami. Želili bi si, da bi se Srbija nagnila bolj na evropsko stran in želimo si, da bi v prihodnosti videli eh, večjo doslednost in usklejevanje zunanje politike z evropsko zunanje politiko. imamo še druga poglavja, ki jih je treba še obdelati, kjer je še veliko dela in mogoče bi jih morali odpreti prej, zato da bi Srbija imela več časa za izvajanje reform na teh področjih. Upam, da bo ta osnutek dobra podlaga za to, da podpremo to poročilo. Poporočevalcu želim veliko uspeha. Najlepša hvala. Thank you. Thank you, Chair. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo sem zadovoljen, da ste omenili eh, zunanjo politiko Srbije. Gospa Mogherini je dejala, da si želi, da bi Evropska unija postala velesila miru zaradi zgodovinskih razlogov in eh, zaradi vere, ortodoksne vere, je Srbija tesno povezana z Rusijo. Pozdravljam tudi osmi odstavek poročila, še posebej, ko se poziva Srbijo, da uskladi zunanje politiko skupno zunanjo in varnostno politiko. Popolnoma podpiram to, kar ste dejali glede manjšin in Romov. Kolegi iz eh, Hrvaške so omenili tudi vojne zločine. Nekateri tukaj si želijo, da me mislijo, da bi Srbija odprla nove sveže rane, če se bo Srbija pridružila Evropski uniji. In to bi lahko povzročilo nova trenja med državami v regiji. Najlepša hvala. Hvala, hvala lepo. Najlepša hvala. Eh, pozdravljam to poročilo gospoda Elestra in tudi prizadevanja pri pripravi tega poročila. Vsekakor eh, smo priča napredku v Srbiji, imam pa nekaj vprašanj. Gre za odnos do Rusije, o tem smo govorili že zadnjič tukaj in gospod McAllister poziva k usklajevanju zunanje in varnostne politike Srbije s politiko Evropske unije in to eh, koketiranje Srbije z Rusijo je z našega vidika nespremljivo. Potem pa glede konstruktivne politike s sosednjimi državami. E, ta politika je konstruktivna, pa je še vedno nekaj nerešenih e, vprašanj. O tem pa moramo govoriti, naprimer meja e, na Donavi med Hrvaško in Srbijo, potem izginule osebe, 1600 oseb iz Hrvaške je izginilo in ne vemo, kje so pokopani in tudi ne vemo, kaj se je do, zgodilo z njimi in tudi pa še kulturne dobrine. Treba je tudi govoriti o odpiranju arhivov iz jugoslovanskih časov. Srbski eh, organi ne želijo govoriti o tem. Eh, vprašanje gospoda Mariča je tu seveda zelo pomembno. Tu gre za kršitev njegovih ljud, eh, človeških pravic in tu gre seveda za vprašanje univerzalne jurisdikcije eh, Srbije na področju vojnih zločinov. Potem pa vprašanje manjšin, eh, če govorimo o eh, vzajemnosti eh, in sporazumov med Hrvaško in Srbijo. Torej, tu je treba povedati, da imajo Srbi na Hrvaškem zagarantirana tri eh, mesta v saboru. Eh, Hrvatje, ki so četrta največja manjšina na, v Srbiji, pa nimajo nobenih takih pravic. Potem pa sovražni govor. O tem smo tudi govorili, ko smo sprejeli resolucijo o šešlju mislim, eh, da še, morda še ni eh, pravi čas, vendar eh, srpske oblasti Šešla še vedno niso obsodile in mislim, da imamo še veliko tem za pogovor in prav gotovo lahko tu še dosežemo nekaj napredka. Hvala. Hvala lepa, predsedniče. Najlepša hvala, gospod predsednik Brok. Hvala lepa gospodu Makelistru eh, za eh, ta osnutek poročila o napredku eh, Srbije. Za vse sosede in za Srbijo bi bilo dobro, če bi bil napredek usklajen pravzaprav tudi so politiko na področju gospodarstva in podobno. Rad bi se osredotočil na nekaj pomembnih vprašanj. V tej dvorani smo imeli še priložnost pogovora s gospodom ministrom Dačičem pred kakšnim mesecem in pol in ne tedaj, ne pozneje, eh, ne eh, premije Vučić, ne predsednik Nikolič, ki sta bila v isti eh, stranki kot Šešelj do leta 2008, torej noben od teh ni obsodil Šešljev sovražni govor in tudi ne retorike, iz 90-ih let. Eh, to eh, retoriko dan danes še vedno prezentira v medijih in eh, Srbija mora sprejeti demokratske standarde in mora biti zelo jasna pri obtožbi vojnega zločinca. Torej, Srbija hoče biti regionalni hak po hagu. E, in tu gre za sojenje vojnim e, e, zločincem, torej Srbija hoče imeti univerzalno prestojnost na tem področju. To je po našem mnenju nespremljivo in ta zakon je treba spremeniti. In pri Primer Velika Mariča je pač prav značilen za vse to. Na področju zunanje politike se mora Srbija odločiti, če želi eh, Evropski uniji eh, eh, se mora tudi pridružiti stališčem Evropske unije eh, tudi z ozirom na Rusijo in to je treba tudi upoštevati ob predsedovanju v OVSE-ju. Hvala lepa. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Prisedenjati se kam pozdravljenjata za dokument. Najlepša hvala, gospod predsednik. Predružujem se besedam zahvale gospodu poročevalcu. Cenim tudi njegova prizadevanja. Strinjam se pa skrbjo hrvaških kolegov in ta skrb se nanaša na eh, svobodno izražanje mnenja eh, v Srbiji in na eh, kršitve pravic nacionalnih manjšin. E, naj vas opozorim na en problem, ki je povezan z materinščino v Bosiligradu in sosednih občinah prihaja do tega problema. E, obstajajo še vedno sodni procesi Srbije proti e, vodjem e, nacionalnih manjšin, e, tu bi lahko navedel celo vrsto uh, imen, lahko imenujem tudi uh, učitelje, eh, ki ne smejo opravljati poklica zaradi tega, ker poučujejo v svojem materinskem jeziku. To so problemi srpske države in te je treba tudi upoštevati spričo dejstva, da želi država postati članica Evropske unije. Srbija se mora odločiti in eh, mora pač sama določiti svojo bodočo pot. Uh, Hvala, gospod predsednik. Najprej bi pohvalil poročevalca za njegovo delo, za njegovo zavezanost in energijo, ki jo je vložil v ta proces. Zadovoljen sem tudi s tem, da je poročilo dobro uravnoteženo, vsebuje vse vse splošne politične teme in vprašanja, eh, prav tako pa tudi dosežke Srbije. Eh, po mojem mnenju Srbija potrebuje nadaljno podporo in pomoč. Eh, srbska vlada bo tako lahko še naprej izvajala reformno agendo. Vendar pa je potreben tudi dodaten nadzor, naprimer kar se tiče svetov manjšin in pa nacionalnih manjšin ter njihovih pravic in izvajanja teh pravic. Eh, naprimer eh, izvajanje akcijskega načrta, kar je zapisano v 24. členu. Evropska komisija je zahtevala od Srbije, da eh, tukaj naredi več in to bi rad omenil tudi sam. Še enkrat pa želim povdariti, da je poročevalec opravil zelo dobro delo in se mu zanj zahvaljujem. Hvala. Much, uh, Hvala, gospod uh, predsednik. Uh, spoštovani gospod McAllister. Evropska komisija se strinja z oceno, ki je zapisana v poročilu. Resolucija dobro zajema napredek, ki ga je naredila Srbija leta 2014. Srbija ostaja zavezana svoji evropski agendi in tudi reformam, ki jih mora izvesti odigrala je pozitivno vlogo v regionalnem kontekstu. Resolucija podpira tudi uh, ključne reforme, ki potekajo v Srbiji, predvsem na gospodarskem in uh, socialnem področju. Zelo jasno tudi povdarja vprašanje Evropskega parlamenta. Veliko teh vprašanj je bilo izraženih tudi zdaj v razpravi. Predvsem imam tukaj v mislih svobodo medijev in svobodo izražanja. Uh, in pa uskladitev eh, zunanje varnostne politike z evropsko zunanje varnostno politiko. To je tudi skrb, eh, ki jo ima komisija. Pogajanja eh, so se začela 2014, proces poteka normalno in zaključili ga bomo marca letos. Skupaj s poročevalcem bo Evropska komisija z veseljem odprla nova poglavja. To je seveda odvisno od eh, volje eh, Srbije, da zagotovi eh, spremembe tudi pri normalizaciji odnosov s Kosovom in pa pri pravosodju. Teh tem bi se Srbija morala lotiti že prej. Komisija pa bo še naprej Srbijo podpirala in še naprej vodila intenziven dialog z njo. Hvala. Hvala, gospod McAllister. Gospod predsednik, gospe in gospodje, dragi kolegi, najprej se zahvaljujem Edvardu Kukanu, vsem poročevalcem v Senci in vsem drugim za zelo koristne prispevke. Mislim, da imamo uh, veliko skupnih točk, lahko bomo sprejeli resolucijo. Uh, upam, da bo ta sprejeta z veliko večino v Strasburu marca. Uh, Mm, ker je čas omejen, se ne bom spuščal v podrobnosti, eh, rad pa bi vseeno podal nekaj komentarjev. Glede zunanje politike najprej. Gospod Castaldo, rekel sem, da eh, pozdravljam to, da bo Srbija predsedovala organizaciji OVSE leta 2015. Povdaril sem tudi, da bi Srbija lahko ta privilegiran položaj uporabila tudi v odnosu z Rusijo, zato da se najde rešitev za Ukrajino če želimo, da bo država kandidatka uskladila svojo politiko, pa to pričakujemo tudi na področju zunanje politike in glede na situacijo v Rusiji in Ukrajini. Obstajajo občutne razlike med nami v Evropski uniji in pa med Srbijo. E, Srbija je podprla uh, suverenost Ukrajine. Uh, ni pa sodelovala pri glasovanju v Združenih narodih. In uh, ko je svet eh, predlagal sankcije uh, v zvezi z uh, nezakonito priključitvijo uh, Krima Rusiji, uh, se Srbija tudi ni odzvala. Potem energetika in okolje. Uh, Eh, skušal sem povedati, da je bilo doseženega nekaj napredka pri energetski učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov, vendar pa so potrebni še dodatni napori za to, eh, da se zagotovi boljša preskrba in eh, boljša energetska mešanica. In to je nujno potrebno doseči. Strinjam se z gospod Lunaček, da mora Srbija tudi doseči svoje cilje na področju energetske energetske učinkovitosti in obnovljivih virov. Pa še nekaj, kar sem prebral pri nemški tiskovni agenciji. E, nemška e, DPA je včeraj rekla, da je Srbija e, zagrozila, da bo bojkotirala dialog 9. februarja, če se bo kosovski parlament odločil pri neki zelo zapleteni temi sam bi rad povedal, da eh, je zelo pomembno, da dialog na visoki ravni eh, poteka 9. februarja, tako da bomo dosegli več napredka eh, pri dialogu med Prištino in Beogradom. Upam, da te novice niso pravilne oziroma da se ne bodo uresničile. Še enkrat pa želim vse vas povabiti, predvsem poročevalce v senci, da uh, uložijo svoje predloge sprememb do 27. januarja ob 12. Hvala. Ko sem poslušal to razpravo, sem se vprašal, če je z nami gospod eh, Petr Le. Eh, vprašanja so bila postavljena tudi v slovenščini in pa v hrvaščini. Mislim, da eh, moramo vse čas ohranjati pozitiven odnos. Naslednja tema je pred nami, eh, to je Kosovo in pročevalka gospa Lunaček. Hvala, gospod predsednik. Tema je poročilo napredku Kosova. V svojem poročilu sem zapisala, da je v zadnjem letu od zadnjega poročila dosežen napredek, predvsem, ko gre za eh, volitve. Lansko leto maja in junija so potekale volitve, bile so transparentne, dobro organizirane in eh, so sledile občinskim volitvam, ki so potekale leto dni prej. Eh, torej, uveljavljen je nov standard izvajanja volitev na Kosovu. Vendar pa moram povedati, da je prišlo do političnega zastoja, eh, šest mesecev je ta zastoj eh, trajal in zdaj eh, se je končno oblikovala vlada, ta zastoj je torej končan. Sama sem bila tam, ko je bila vlada oblikovana in ta nova vlada bo morala zagotoviti konkretne rezultate kosovskim državljanom, ko gre za boj proti korupciji, za izboljšanje gospodarske situacije, socialne situacije in upam, da bo ta vlada eh, sprejela odločne reforme na tem področju. Dva eh, vidika sta, ki sem ju kritizirala glede vlade, eh, zelo malo ministrice v vladi, samo dve od 21. Pogovarjala sem se Eh, tudi z njimi in eh, nekaj žensk vodi parlamentarne odbore, vendar pa je treba njihovo število vsekakor še izboljšati. Eh, potem je šlo za imenovanje določenih oseb, katerih ozadje ni povsem preverjeno, to tudi omenjam v svojem poročilu. Nekaj takih ljudi je zdaj v parlamentu. Potem je zelo pomembno to, da se izboljša gospodarska in socialna situacija. Govorim pa tudi o dejstvu, da je prišlo do napredka v pravosodju. Glede Euleksa pa sem omenila tudi uh, domnevne nepravilnosti, ki so uh, prišle na dan ob koncu lanskega leta. Vemo, kako pomembno je, da se eh, s tem hitro soočimo, da te zadeve hitro rešimo. Pozdravljam tudi to, da je gospa Mogherini eh, zelo hitro sprejela odločitev, da eh, oblikuje skupino, ki se bo ukvarjala s temi sumi. Glede pravosodja, prosila sem Kosovsko skupščino, da čim prej zagotovi oziroma sprejme zakonodajni svežen v zvezi s tem. Posebna preiskovalna skupina je prvo poročilo pripravila avgusta 2014. Dogovorili so se že z vlado nizozemske, da bodo eh, pri tem posebnem eh, sodišču sodelovali. Upam, da bo ta svežen tudi čim prej sprejet. Potem pa še nekaj drugih tem. imamo eh, pridružitveni eh, oziroma stabilizacijsko pridružitveni sporazum. Mm, pogajanja so se začela eh, leta 2014, julija. Upam, da se bodo ta pogajanja čim prej nadaljevala, da bo Kosovo lahko vključen v vse evropske programe. Glede drugih stvari pa je jasno, da mora vlada izboljšati Eh, svoj boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji in to na vseh ravneh, ne samo na Kosovu, ampak tudi v drugih državah je korupcija velika ovira eh, za gospodarski in socialni razvoj, pa tudi demokratičen razvoj države. Še druge teme, ki tudi skrbijo kosovsko javnost, to je načrt vizumske liberalizacije. Tukaj je Kosovo oziroma nekdanja zadnja vlada eh, dosegla napredek, še štirje zakonodajni akti manjkajo. Eh, vsi v novi vladi, s katerimi smo se pogovarjali, so rekli, da so temu zavezani, da bodo čim prej eh, stvar zaključili. Žal mi je tudi, da je v zadnjem letu Kosovo zapustilo veliko ljudi, veliko aškalov, romov, pa tudi kosovskih albancev veliko teh ljudi je šlo v EU in uh, kriminalne mreže, ki te ljudi vodijo v Evropo, morajo tudi biti predmet eh, preiskav in se moramo proti njim boriti. Notranje ministrstvo uh, je tudi uh, povedalo, da je Kosovo, da so državljani Kosova še vedno edini, ki ne morejo prosto potovati. Uh, Pa še nekaj v zvezi z zastojem eh, pri oblikovanju vlade. To je povzročilo tudi pomankanje naložb v zadnjem letu. Eh, vlada je rekla, da se je to zdaj izboljšalo in upam, da se bodo te naložbe res eh, spet obnovile. Potem pa dialog med Srbijo in Kosovom, to je bilo že večkrat omenjeno, tudi v zadnji razpravi o Srbiji. Tudi sama obžalujem, da zaradi razlogov v obeh državah, da se je ta proces upočasnil. Mm, dogovor iz aprila eh, se še ne izvaja v polni meri in eh, pozivamo obe državi, da eh, se tega čim prej spet lotita. Še ena stvar v tem sporazumu, ki se ne izvaja, to je ena izmed mnogih stvari in sicer pomankanje kosovske telefonske škode, če eh, želimo klicati na Kosovo, je treba eh, vtipkati bodi si slovensko ali kakšno drugo kodo. In eh, to se mora čimprej spremeniti. Mm, na tem področju je treba doseči napredek. Pomembno se mi zdi tudi, da so potekale volitve županov na severu Kosova po, po kosovski zakonodaji. Eh, upam, da eh, se bodo stvari tukaj tudi še čim prej uredile. Več je treba narediti za integracijo aškalov, romov in drugih manjšin. Eh, dobro je bilo, da je lansko leto prvič potekala parada ponosa. Veliko ljudi je bilo, ampak še vedno bi lahko dosegli napredek na tem področju, predvsem na eh, področju eh, pravic eh, skupnosti LGBTI. Veselim se sodelovanja s poročevalci v senci. Aha, še nekaj, še nekaj pozitivnega bi rada povdarila glede mednarodnega priznanja Kosova. Kosovski olimpijski komitej je bil priznan, polnopravno priznan v okviru Mednarodnega olimpijskega eh, komiteja, torej eh, kosovski športniki bodo lahko sodelovali na naslednjih olimpijadah eh, za svojo državo. Mislim, da je to pomemben napredek. Želimo, da Kosovo postane tudi polnopravna članica mednarodnih organizacij, Združenih narodov, pa tudi Europola in Interpola in še ena izjava, eh, ki sem jo zapisala, vsa poročila okusa od leta 2010 naprej, vse eh, države članice, vseh pet, ki Kosova še niso priznale, pozivam, da eh, to storijo čim prej. To zelo vpliva na status Kosova in tudi novi programi bi, bilo, bi bili bolj učinkoviti, če bi vseh 28 držav članic priznalo Kosovo. Hvala. Merci infiniment, euh, monsieur le. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi dal tri pripombe. Eh, najprej čestitke za delo, potem pa vprašanje, ki ga je omenila ravno kar. Eh, poziv petim državam, eh, ki še niso priznale statusa Kosova. To je tema, ki nas razdvaja saj vemo, da pet držav članice še vedno ni priznalo Kosova in o tem smo vedno razpravljali v parlamentu. V točki 12 eh, dela gospa Lunaček zelo močno povezavo med eh, priznanjem eh, teh držav in odnosi med Belgradom in Prištino. No, normalizacija odnosov med Belgradom in Prištino se mora zgoditi pravzaprav neodvisno od tega, kaj odloči teh pet držav članic, ki še niso priznale Kosova kot državo. Torej, normalizacija odnosov eh, ni pač nekaj, kar bi pogojevalo priznanje. Treba je tudi izpostaviti dejstvo, da želimo, da bi EULEX bil bolj vključen in treba je izpostaviti povezavo med Euleksom in lokalnimi oblastmi. 18. točka. Tu gre za dialog med Kosovom in Srbijo. Mislim, da moramo biti zelo jasni glede dejstev. Torej, ta dialog je kompliciran, vendar to je posledica zamud pri eh, oblikovanju organov v eh, Prištini. To dejstvo je pravzaprav tudi treba izpostaviti. Grazie, eh, presidente. Ringrazio l'onorevole. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospe Lunaček. In eh, želim povedati, da to temo spremljam že pet let. Mm, poročevalec v senci sem. In eh, določene teme so še vedno problematične. Tudi sam upam, da se bo proces demokratizacije države nadaljeval. Uh, isto upam tudi za dialog med Srbijo in Kosovom. Vem, da je trajalo nekaj časa, da je bila obligovana vlada, eh, vendar je vseeno treba poudariti nekaj zadev v zvezi s tem. Eh, v vladi ni dovolj eh, ministric, poleg tega pa so v njej tudi določene problematične osebe. Seveda se ne smemo umešavati, ampak lahko pa izrečemo svoje mnenje o teh kontroverznih osebah. Dobro je biti realističen pri teh zadevah, ampak eh, preveč realistični pa vseeno ne smemo biti, kajti eh, sicer bomo eh, začeli upravičevati razne zamude in pomankljivosti. Mm, Naprimer, veliko pomankljivosti je v pravosodju pri boju proti korupciji in uh, Eh, napredek je bil dosežen tukaj samo uh, formalno gledano, torej določeni zakoni so bili sprejeti, ampak uh, splošno ozračje nezakonitosti še vedno ostaja. Potem je pa še en element, glede katerega moramo biti zelo odločni, to je vloga Euleksa. Ne glede na trenutno preiskavo, Eh, bi morali obravnavati vlogo Euleksa kot takega. Po vseh teh letih še vedno poudarjamo, da pravih sprememb v pravosodju ni, eh, te so pečemu formalne narave, boj proti korupciji ni uspešen in očitno gre tukaj nekaj narobe. E, mislim, da bi morali izvesti kakšno revizijo, da bi videli, kaj pri Euleksu ne deluje, kaj bi bilo treba spremeniti. Mogoče bi morali več povedati tudi o gospodarskih in socialnih reformah glede na visoko stopno brezposelnosti na Kosovu. Mislim, da ni dovolj, če rečemo, da se bodo po šestih mesecih zastoja naložbe zdaj nadaljevale zato ker se je vlada končno oblikovala. Mislim, da potrebujemo globje eh, gospodarske in socialne reforme. Hvala. Gospod Kukan. Eh, hvala, gospod predsednik. Čestitke gospe Lunaček, eh, ki to vprašanje obravnava že dolgo časa. Njeno znanje, poznavanje zadeve je vodilo v zelo dobro poročilo strinjam se z veliko večino zapisanega, nekaj eh, pripomb pa imam. Mislim, da je dobro, da ima Kosovo zdaj končno vlado. Upamo, da bo ta vlada uspešna pri eh, reševanju težavnih vprašanj, s katerimi se sooča družba na Kosovu. Kosovo se mora nujno soočiti z gospodarskim razvojem države brezposelnost je zelo visoka v določenih eh, kategorijah, celo na 40 odstotkov, potem nizke plače, vse to slabo vpliva na mlado generacijo. Zelo pomembno za novo vlado bo tudi, da bo vzpostavila prioritete in da bo mednje uvrstila boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. To ostaja velik problem na Kosovu. O tem je treba razpravljati eh, tudi eh, v luči posebne preiskovalne skupine, ki je bila ustanovljena. Strinjam se s poročevalko, da se mora proces vizumske liberalizacije nadaljevati. Vem, da to ni zelo eh, priljubljena tema zunaj Kosova, vendar pa si moramo prizadevati za to, da bo načrt liberalizacije izpolnjen. Še ena stvar, ki ni zelo priljubljena, pa so obtožbe eh, o korupciji znotraj Euleksa. Tukaj bi morali odločno ukrepati eh, in eh, biti transparentni. To stvar je treba povsem natančno preiskati. Potem pa še dialog med Prištino in Beogradom. Mislim, da je za oba partnerja pomembno, da se ta dialog nadaljuje in to v dobri veri. Oba partnerja morata ustvariti dobre pogoje za to, da se bo dialog lahko nadaljeval. Hvala. Hvala, gospodine predsedniče. Že... Najlepša hvala, gospod predsednik. Rad bi pohvalil uh, obsežno poročilo gospe Lunaček. Veselim se nadaljevanja sodelovanja z poročevalko, saj sem tudi eh, predsednik uh, misije Evropskega parlamenta za odnose z Bosno in Kosovom. Uh, torej, Kosovo je na poti približevanja v Evropsko unijo. Vendar eh, na tej poti pač eh, morajo izpite narediti Evropska unija in Kosovo. E, torej, dva, dve pomembni točki sta tu razširjena korupcija in tudi organizirani kriminal na tem prostoru. E, velik vpliv bo imela velika brezposelnost nad 50 odstotkov, zlasti resna je brezposelnost mladih. Etnična enotnost in nedavna državnost Kosova eh, ni pravzaprav eh, bila pravzaprav spodbuda za reševanje eh, resnih problemov. Eh, vendar kljub samo upam, eh, da se bodo lotili reševanja problemov, saj je prišlo pravzaprav do novih ločnic v tej državi. Eulex je obtožen, da se v njem širi korupcija, In eh, dejstvo je, da na Kosovu eh, vidimo tudi pomakljivosti sodnega sistema. Eh, tudi tu se govori o političnem vplivu. Upam, da bo nova podpredsednica Evropske komisije lahko tu odprla novo poglavje razvoja Pomembni so ključni sporazumi med Beogradom in Prištino. Brez uresničevanja takih sporazumov eh, bi bila eh, regionalna stabilnost še bolj ogrožena, kot je danes. Hvala lepa. Bolje, da ne vklopim mikrofona, če ne izgovorim prav imena govorca. Докладчик в сянка от името Некара. Najlepša hvala. Sem poročevalec za EKR in pridružujem se pozitivni oceni besedila gospe Lunaček. Sem impresioniran nad njeno resnobo in nad prizadevnim delom, ki ga je pokazala treba je dejansko priznati, da eh, se sooča Kosovo z velikimi težavami, velika brezposelnost, pravna država, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu eh, so pomembne točke. Kosovo mora nadaljevati tudi dialog s Srbijo, tudi kar zadeva eh, potek skupne meje. Po mojem je zaskrbljujoče, da se eh, govori o korupciji na ravni EU-leksa. Eh, veste, da smo že razpravljali o tem vprašanju že tedaj. Smo pozvali predstavnike naj nam imenujejo tiste osebe, eh, ki so odgovorne za to korupcijo. Eh, in prihodnost Kosova v Evropski uniji je odvisna od tega, kako bodo razčiščeni odnosi med Prištino in Beogradom. Še enkrat čestitke gospe Lunaček. Hvala lepa. Ja, dankjewel meneer de voorzitter, uh, collega's. Uh, laat mij toch ook beginnen met. Eh, Gospod uh... predsednik, dragi kolegi, mogoče z Naj najprej zahvalim gospodu Lunaček za dobro poročilo, ki ga imamo pred seboj. Pomembno je, da eh, Evropska unija govori z enim glasom. Torej vsi bi morali priznati neodvisnost Kosova, to je zelo pomembno. Eh, dobro je, da je gospa Lunaček pozvala eh, preostalih pet držav, da priznajo Kosovo. Mislim, da bi lahko vključili še kakšno zadevo, ampak to bomo potem mi vložili kot predloge sprememb. Eh, mislim, da bi si Kosovo moralo prizadevati tudi za dobre odnose s sosednjimi državami. Potrebno pa je spregovoriti tudi o dobri, o ustrezni energetski politiki. Eh, večkrat eh, pride do izpada energije. Eh, pojavljajo se razne težave na tem področju in za gospodarstvo je pomembno, da ima Kosovo nemoten eh, dotok oziroma nemoteno dobavo energije. Sicer pa dobro poročilo, ki ga podpiram. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se Ulrike Lunaček za odlično upravljeno delo pri tem poročilu. Zdi se mi, da je poročilo zelo poglobljeno. Strinjam se z eh, točkami, ki jih omenja, predvsem s četrto in peto točko. Eh, tukaj se omenjajo problemi povezani s pravosodjem in z bojem proti korupciji. Nekaj majhnih korakov naprej je bilo narejenih, ko gre za pranje denarja, ampak eh, potreben bo večji napredek tem pa je povezano še eno vprašanje in to je vprašanje terorizma. Poročevalko bi prosil za eh, bolj podrobno razlago eh, v zvezi s tem. Pred nekaj meseci Kosovo še ni imelo eh, predvidenih sankcij za ljudi, ki so rekrutirani na njihovem območju za tako imenovane tuje borce. Predviden je bil zakon, ki je predvideval 5 do 15 eh, letno zaporno kazen za take ljudi, ampak ta zakon ni bil sprejet. Ta država ima uh, samo nekaj milijonov eh, prebivalcev, pa je kar veliko uh, preiskav v zvezi s terorizmom. 19 takih preiskav trenutno poteka. Eh, mislim, da bi morali tudi okrepiti sodelovanje z eh, evropskimi policijskimi silami. Poleg tega je treba bolje nadzorovati mejo s Srbijo, eh, kajti čez to mejo je veliko trgovanja z orožjem. To počnejo predvsem teroristi in pa pripadniki oziroma tisti, ki izvajajo organizirani kriminal še eh, nekaj zvezi s točko 17, da obravnava socialne in gospodarske reforme. Omenja tudi visoko stopno brezposelnosti v državi. Če bi eh, tukaj zagotovili spremembe, potem. Eh, bi s tem preprečili tudi rekrutiranje teroristov, kajti ljudje, ki so revni, eh, se pogosto vključujejo v take mreže. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. V vašem poročilu, gospa Lunaček, bi rad izpostavil dejstvo, da v prvi točki pravzaprav omenjate tudi osebe z preteklost dejavnostjo, ki je vprašljiva. Eh, lahko bi pač govorili o kriminalni preteklosti. Naprimer, gre za eh, eh, upletenost v terorizem, mamila, trgovino z eh, belim blagom in tu so eh, ti organi upleteni. Potem pa peta točka. Upravičeno tu v peti točki priznavate, da ste zaskrbljeni nad pomankanjem napredka pri boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Kot v 12. točki eh, tudi priznavate, da ni enotnosti pri priznavanju eh, Kosova. Eh, če upoštevamo točki 5 in 1, Eh, potem to pomeni, da pravzaprav eh, še ne moremo začeti procesa integracije Kosova. Hvala lepa. Hvala <clears throat> vam lepo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospe Lunaček, eh, za ta obsežni pristop. Na Kosovo obstajajo resni problemi, državo je treba demokratizirati, volitve so dobro potekale, vendar dolgo je časa poteklo za oblikovanje vlade. Treba izpostaviti, da ni enakopravnosti spolo, dobro je, da ste to izpostavili, vendar na nekaterih temah moramo ustrajati in sicer prvič eh, priznavanje strani eh, petih držav članic, ki tega še niso storile, treba je opogumiti po parafiranju sporazuma o stabiliziranju in pridružitvi je treba seveda ustrajati na eh, podpisu, eh, treba je govoriti o liberalizaciji eh, viz, to je nekaj, kar moramo upoštevati, treba je spoštovati vizumski akcijski načrt. Evropska komisija eh, mora podpisati in eh, končati okvirni sporazum za to, da bo Kosovo lahko sodeloval v evropskih programih in da bo Kosovo lahko eh, tudi prejemal sredstva iz agencij Evropske unije, kot naprimer Europol. Uresničevanje dosedanjih sporazumov je tudi nujno potrebno nadaljevanje eh, pogajanj med Prištino in eh, Belgradom, vendar treba seveda uresničevati to, kar je bilo sprejeto že leta 2013. Eh, še primer na severni strani Mitrovice je most, ki bi moral omogočiti svobodno gibanje ljudi, blaga, in tu je treba najti rešitev med eh, obema vladama, se pravi med srbsko in kosovsko vlado, kakorkoli že. Eh, pozdravljam to odlično poročilo. Hvala. Hvala, tudi sam bi eh, rad pozdravil poročilo gospe Lunaček. Ona je zelo dobra poročevalka na to temo in me veseli, da nadaljuje delo na tem področju. gospod Panceri eh, je izrazil zadovoljstvo s tem poročilom, tudi sam sem zadovoljen. Ehm, treba pa se bo še eh, dogovoriti, najti soglasje glede priznanja. Upam, da eh, bo njena pobuda oziroma poziv državam prinesel sadove. Telefonska koda je tudi zelo pomembna stvar, simbolično je zelo pomembna. Ehm, pa še eh, sever Kosova, tam je bil tudi dosežen napredek. Eh, pomembno je, da spodbujamo napredek eh, v odnosih med Srbijo in Kosovom še naprej in da spodbujamo eh, dogovore na tem področju. Na ta način bomo zagotovili pozitivno ozračje, v katerem se bo ta proces lahko odvijal. Potem pa Euleks in korupcija. Sam z se zauzemam za to, da bi postavili odločna vprašanja in prišli stvari do dna. Mislim, da bi morali tudi v tem odboru ukrepati. Gospa Lunaček eh, me podpira, upam, da tudi eh, vi, gospod Brok, eh, imate podporo moje skupine in upam, da boste zagotovili, da bomo to stvar razrešili. Hvala. Tudi sama se želim zahvaliti gospe Lunaček za vsa njena prizadevanja pri podpori Kosovu na poti približevanja EU. Rada bi še enkrat povdarila, da je Kosovo ena od najrevnejših držav v Evropi. Eh, močna je mlada generacija in ti mladi imajo zelo omejeno vizijo glede zaposlitve in drugih zadev in to Eh, lahko postane tudi vir organiziranega kriminala na Kosovem. Eh, zato je treba zagotoviti podporo kosovski vladi. Eh, želimo si, da bi kosovska nova vlada si prizadevala za evropsko agendo. Zato podpiram vse, ki ste danes se zauzeli za vizumsko liberalizacijo. Zelo pomembno je, da brez Eh, odlaganja te teme mladim čim prej zagotovimo, da bodo lahko potovali v Evropo. To, da mladi nimajo možnosti, povzroča tudi številne probleme, eh, ki se tičejo eh, slabe varnosti na mejah, trgovanja z ljudmi, kriminala in tako naprej. Upam, da bo na tem področju Kosovo naredilo napredek v letošnjem letu. Omenila pa bi tudi skrb, ki jo je omenila gospa Lunaček eh, in sicer nizka zastopanost žensk v vladi. Mislim, da je to korak eh, eh, stran od moderne demokratične družbe. Upam, da se bo situacija spremenila in izboljšala, kar se tiče enakopravnosti med spoloma in enake udeležbe. Cenim tudi vašo odprtost, Rike, ko pozivate pet držav naj še priznajo Kosovo. To se mi zdi zelo pomembno tudi zato, da se bo eh, nadaljeval proces dialoga med Srbijo in Kosovom. In da upam, da bomo 9. februarja, eh, ko se boste tukaj sestala oba premijeja, eh, da bo torej dosežen napredek. Hvala. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ah, hvala lepa, gospod predsednik, gospa Lunaček, eh, poslanci in poslanke. Torej, komisija se strinja z vašim mnenjem eh, glede prihodnosti Kosova. Tu v resoluciji se osredotočate na napredek Kosova v letu 2014 eh, pri pogajanjih za stabilizacijsko pridružitveni sporazum na vizumsko Eh, liberalizaciji eh, in eh, daje seveda tudi pomembno podporo tekočim reformam v državi. Ekonomska in socialna situacija v državi je bila dobro pokrita v razpravi in zelo dobro ste izpostavili pravzaprav tudi zaskrbljujoče točke. Tu se komisija strinja, tu gre za pravno državo, temeljne pravice in eh, potem pa. Eh, pomakljive uspehe pri boju z opr eh, organizirani kriminal in korupcijo. Eh, torej, eh, julija lani smo pač pripravili sporaz, osnutek sporazuma in predlog komisije za podpis bo predložen v naslednjih mesecih. Upam, da bo prišlo hitro do podpisa, zato da bomo eh, zaprosili lahko Evropski parlament za soglasje, da bomo pač hitro lahko zaključili ta eh, stabilizacijsko pridružitveni sporazum. Eh, in potem ne bo pač treba eh, ratifikacije eh, v državah članicah, ne nekega umestnega sporazuma in vsekakor bo komisija za isto intenzivnostjo še naprej delala na tem področju. Hvala lepa. Okay, Hvala lepa. Eh, ne slišimo vas, ko vaš mikrofon ni vklopljen, vendar slišala sem svoje ime. Hvala lepa, gospod Brok. Eh, hvala lepa tudi poročevalcem v Senci in njihovim predstavnikom, ki so spregovorili za podporo. Eh, dobila sem široko podporo. Vem, da se ne strinjajo vsi, vendar to je tudi del demokracije v parlamentu. Eh, torej, gospod Preda, torej z vami sem že prej govorila. Ko ste govorili, nisem dobila vtisa, eh, da pravzaprav ne govorite kot koordinator ELS, eh, e eh, temveč da govorite kot v svojem imenu, ko govorite o priznanju v petih državah članicah potem pa povezava priznanje in odnosi eh, med Belgradom in Prištino. Če bi vse države priznale, sem prepričana, da bi bil dialog tudi boljši, kajti Srbija ne bi mogla reči, da niti države članice niso vse priznale Kosova. Torej, jaz bi rada ohranila to formulacijo. Kar pa zadeva Eulex, nekateri med vami ste omenili dejstvo, da bi moral EULEX biti bolj vključen, da bi tu potrebovali več napredka. Prejšnji teden je bilo nekaj novega napredka. Eh, po dveh letih preiskav je eh, tožilec uložil eh, v obtožnice zaradi korupcije v energetskem podjetju KEK. In eh, mislim, da bi tega moralo biti več, eh, vendar eh, Eulex je v preteklosti kljub samo storil veliko dobrega dela, je pa nekaj razočaranja, da Eulex ni storil toliko, kot bi si to želeli mi ali pa nekateri na Kosovo. Hvala lepa tudi gospe Hilde Fautman, ki jo pozdravljam, ker je pač nova. Ne bom odgovarjala eh, na vsa vprašanja, samo na nekatere specifične komentarje bom odgovorila. Eh, torej, želite, da bi se več storilo na področju sosedske politike, energetske politike, nekatere stvari, ki ste jih omenili, bom tudi prevzela, pa tudi to, kar je povedal gospod Kastal, da naj vam samo povem, kolikor sem jaz bila obveščena je bil sprejet zakon za uh, tuje uh, uh, borce in tudi tu bi bilo dobro, uh, naprimer, če bi uh, Srbija priznala Kosovo, kajti tu obstaja med njima neka mednarodna meja, ki pa ni priznana. Uh, slišimo veliko kritike glede dela vlade. In eh, moje mnenje je, da je potrebno priznati Kosovo kot prijatelja in ne kot eh, sovražnika. Še opomba eh, kolegici iz Hrvaške. Rekli ste, vse tako sem slišala v angleščini, da ni enakosti spolov na Kosovo. Ne, tega nisem rekla. E, volilni zakon zahteva, da je saj 30 odstotkov e, poslank v parlamentu ženske. Ne, jaz sem kritizirala vlado, da e, ni več e, žensk v vrstah vlade, kajti e, zelo veliko je e, sposobnih žensk, ki bi lahko bile dobre ministrice. Torej, tu kritiziram vlado. Gospod Pake, Hvala lepa eh, za eh, vaše besede. Upam, da bo tudi na tem področju, ki ga vi omenjate, eh, več napredka. Hvala lepa tudi vsem poročevalcem v Senci za predloge sprememb. Veselim se nadaljnih pogajanj in dobrih predlogov in da bo pač poročilo po 27. izboljšano, kajti 27. opovdan je skrajni rok za spremembe. Hvala lepa. Sedaj pa deveta točka. Posem na eh, kratko. Eh, to sem že nekoč predstavil kot eh, delovni dokument. Tu gre za letno poročilo. To letno poročilo naj ne bi pripravili tako, da bi obravnavali čim več držav eh, v treh stavkih. Ne, tu smo hoteli eh, govoriti o določenih temah. Ko pripravljate predloge sprememb, to prosim upoštevajte. Vem, da eh, so nekateri veleposlaniki že na poti, da najdejo kolege, ki bodo pač dali še dodatni predlog, da jih bodo potem pohvalili doma, zato da je pač tu še kak stavek o njihovi državi. Ne, to ni cel tega poročile. Če eh, začnemo eh, nekaj na enem koncu, moramo potem tako nadaljevati tudi nekje drugje. Ne, mi želimo tu dati nekaj splošnih eh, sporočil in tu je kot odgovor na pobudo eh, Eh, visoke predstavnice, podpredsednice. Nekateri nacionalni parlamenti so tudi dali svoje predloge v zvezi s poročilom, te smo tudi deloma upoštevali. Hvaležen bi bil, če bi svoje predloge čim prej eh, sporočili, zato da jih lahko upoštevamo. Ker sedaj nimamo dovolj časa sem pripravljen o tem razpravljati še enkrat 26. januarja in bi pač sprejemali predloge sprememb do 27. januarja. O tem eh, nisem še govoril sekretarijatom, morda pa ne bo jezen, če pač to predlagam. Torej, želim, da bi kolegice in kolegi imeli po razpravi še enkrat možnost, da dajo predloge sprememb. Eh, poročilo se začne s kratko eh, predstavitvijo uh, političnega in varnostnega položaja sedaj in tu pač izpostavljamo štiri prednostne naloge. Prvo se nanaša na krepitev naših zmogljivosti, da bi učinkovito uh, delovali na mednarodni sceni notranje metode dela in strukture moramo izboljšati. Tu omenjamo tudi dejstvo, da ne izkoriščamo zadosti možnosti, ki jih ponuja Lisbonska pogodba. E, zunanje in notranje politike imajo neko skupno zunanjo razsežnost in e, tu moramo videti tudi povezave. Treba je tudi govoriti o finančni ureditvi, Eh, kajti tudi pri finančnih instrumentih imamo ta ali oni problem. Stvari je treba poenostaviti, zagotavljati večjo fleksibilnost. Želimo pa tudi razpravljati o vprašanju sodelovanja na področju obrambnega eh, sektorja. Pred prihodnim vrhom je treba o tem govoriti eh, in pod odbor bo v zvezi s tem tudi pripravil še natančno poročilo. Torej, naše poročilo ne bi bilo skladno s poročilom pod odbora. E, druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, je, da tudi povemo, da želimo pač ohraniti evropski politični in pravni red. To je zelo jasno tudi z ozirom na vzhodno partnerstvo. Tu gre za ozemeljsko celovitost, za eh, človekove pravice, svoboščine. Vse to mora biti zagotovljeno. Ne vem, kako lahko to praktično eh, zagotovimo s političnim, finančnim in drugim podpiranjem. Tretje področje se nanaša na eh, dogodke Na področju južnega sosedstva stabilnost, varnost v tej regiji in gre za vprašanje moderniziranja političnih eh, eh, sistemov, gre za vprašanje, kaj lahko storimo mi, zato da se za, eh, ustavijo oboroženi konflikti eh, z mednarodnimi in regionalnimi akteri moramo sodelovati pri doseganju teh ciljev. In še zadnje, tu gre za vprašanje kako naj na podlagi mednarodnega prava z našimi partnerji, ZDA, NATO, eh, rešujemo številna vprašanja. Vendar mnogo vprašanja moramo tudi pravzaprav reševati z eh, Kitajsko in Rusijo. Treba je pač eh, pokazati, da so pomembne človekove pravice in da moramo pač najti neke eh, možnosti za iskanje skupne odgovornosti za globalni mir in stabilnost. Upam, da je tak eh, pristop spremljiv, da ga lahko uresničimo. Vesel bi bil, če bi imeli neko vsebinsko razpravo o tem in da bi na ta način tudi izboljšali osnutek poročila se pravi izboljšanje poročila po razpravi in predlogih sprememb je naš cilj. Hvala lepa. Gospa Ljuzink. Ja, eh, hvala lepa. Eh, kot v mnogih eh, poročilih lahko tudi v zvezi s tem poročilom rečem, da sem eh, Ehm, negotova pri določenih eh, stvarih. Nekatere točke so z našega vidika pozitivne, naprimer pristop da zahteva poročevalec reformo migracijske politike, treba je preverjati prave razloge za migracijo, proti tem razlogom se je treba boriti, zahteva eh, tudi eh, prenehanje vseh teh eh, eh, nadomestnih vojn eh, in tu omogoča pravzaprav poročevalec omembo številnih področji, ki se mi zdijo dobro obravnavane. Kar pa zadeva slabšanje varnostno-političnega okolja Evropske unije, tu gre vedno za vprašanje razlog vzrokov in posledic. Evropska unija menda še vedno ni izkoristila vseh možnosti, vendar jaz mislim, da je Evropska unija izkoristila veliko možnosti. E, tu pa se seveda zastavlja vprašanje, kakšen je njihov učinek in dosti krat so rezultati dejansko slabši in ni prišlo do izboljšanja eh, govorimo o trgovinsko-političnem, razvojno-političnem potencijalu, eh, govorite o eh, južnem partnerstvu, vpliv na gospodarstva eh, v državah južnega partnerstva je negativen, eh, prišlo je do destabilizacije na gospodarskem področju poznaje pa seveda tudi še na eh, političnem in varnostnem. Torej, tu ne gre samo za kvantitativno spreminjanje, ne gre samo za izkoriščanje možnosti, temveč gre tudi za eh, osnovno politično eh, usmeritev, za uporabo možnosti in eh, tu se pač pravzaprav ne strinjamo. Eh, ne strinjamo se tudi s tem podrejanjem različnih politik, eh, varnostni politiki, naprim, glede tega se pač ne strinjamo. Še ena točka in sicer konkretna točka. Zahtevate eh, olajšanje porabe denarja, Samo še to točko do konca. Torej, tu vidim velik problem e, v zvezi z proračunskim nadzorom. E, torej, parlament ima sedaj dobre možnosti za nadzor in sicer prav zaradi tega, ker je e, služba za zunanje delovanje Eh, tu oblikovana tako, kot je. Eh, potem pa eh, drugih problematik še ne morem toliko izčrpno obravnavati, o tem smo pravzaprav govorili že. Potreba je povečati pritisk na Turčijo, to o tem ne govorimo toliko in v zvezi s tem želim napovedati tudi manjšinsko poročilo. Hvala lepa. Za denar pa je pristojna komisija in ne služba za zunanje delovanje v končni fazi. Gospod Kukan. Hvala lepa. Dve kratki opombi. E, poročilo kot tako je dobro in po vašem pozivu je treba e, še dopolniti e, to poročilo in potem bomo imeli dejansko zelo dobro eh, poročilo. Podpiram tudi filozofijo vašega poročila, ki ste jo razložili. Rekli ste, da ne želimo iti v podrobnosti. To naj bo splošen dokument, v katerem bodo zaključki. To naj bi bil dokument, ki daje neko vodilo za našo zunanjo politiko in mislim, da naj poročilo dejansko ostane tako v tem smislu. Hvala lepa. Much, Najlepša hvala, gospod eh, predsedojoči. Eh, pozdravljam vaš prespevek in izpostavljam še enkrat, da je treba omeniti potrebo po koordinaciji med zunanjo varnostno obramno politiko na eni strani in energetsko politiko. Eh, eh, gospod Ševčovič se je eh, se stal z Aleksejem Milo iz Gazproma in je izpostavil tudi vprašanje grožnje Rusije na področju energetskih eh, dobav in tu je treba dejansko koordinirati vprašanja, kajti za Evropsko unijo je vprašanje energije enako pomembno kot varnostno vprašanje. Hvala. Dziękuję, pani przewodniczący. Mm, <clears throat> to jest bardzo e, interesujące. Najlepsza chwała, gospod predsedujoči. To je zelo zanimiv osnutek letnega poročila, tu je zelo veliko različnih opomb najpomembnejše za naše sodelovanje pri zunanji politiki je, da imamo določene cilje, da imamo strategijo in v tem kontekstu želim upozoriti na naslednje. Pri teh ciljih si prizadevamo za varnost Evrope, zlasti tudi na jugu, pri južnih mejah, mi moramo opredeliti, da bi moral biti skupni cilj Evropske unije, da se krepi eh, neodvisnost tistih držav, ki so nastale po eh, nekdanji eh, Sovjetski zvezi. Mnogi se boste spominjali Eh, eh, sestave nekdanje Sovjetske zveze in mnoge države, eh, ki so pozneje nastale, so imele stacionirane ruske enote. In opozoriti moram na to, da smo v naši državi najprej razpravljali o ustavi za Evropo, potem smo govorili o Lizbonski pogodbi in ko smo razpravljali o vsem tem, smo imeli določene dvome glede zunanje in varnostne politike in sicer eh, spraševali smo se, ali lahko dejansko uresničujemo skupne cilje in v tej točki bi morali to tudi omeniti. V tej točki, ko govorimo o krepitvi sodelovanja na tem področju neodvisnost naših držav eh, mora eh, biti vse močnejša in to moramo tudi jasno povedati eh, v tem dokumentu, tudi zaradi tega, ker imamo določene skupne kompetence in določene institucije, ki nas predstavljajo na vzven. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodine predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Torej, tu gre za o, kakovostno poročilo, ki je dosti bolj blago kot poročilo o izvajanju Evropske varnostne in obrambne politike, o katerem govorimo v o, e, odboru za obrambo. E, rad bi e, še dopolnil tri razsežnosti, ki po mojem mnenju manjkajo. E, torej, vprašanje terorizma se ne omenja v tem poročilu in tudi v e, poročilu komisije oziroma sveta tega tudi ne omenjajo. Terorizem je vedno aktualen, zlasti pa sedaj v naših e, časih. Torej, e, govorimo o ogrožanju in sposobnosti, e, zmogljivosti. E, Evropske unije in držav članic je treba izboljšati na področju boja proti terorizmu. Potrebno je izboljšati koordinacijo med zunanjo in notranjo varnostjo eh, in vsemi organi, ki se s tem ukvarjajo. Eh, kajti sodelovanje ni dobro, niti ne znotraj Evropskega parlamenta ne najdemo ustrezne koordinacije. Druga razsežnost, ki jo želim izpostaviti, se nanaša na sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Kot veste, je sunanja in varnostna politika v veliki meri. Um, pristojnost eh, držav in zaradi tega je sodelovanje z nacionalnimi parlamenti zelo pomembno. Eh, formula, eh, ki smo jo našli, je konferenca ustreznih odborov z Eh, Evropskim parlamentom, to je Kosak in to je najbolj znana oblika sodelovanja nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta na področju zunanje varnostne politike in to bi bilo treba tudi omeniti v tem poročilu. Hvala lepa. Thank you, Chair. Uh, we would also like to stress that this, we consider this. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi nam se zdi, da gre za zelo ravnoteženo sporočilo. Pozdravljamo takšen format, ne da bi se spuščali v podrobnosti v posamezne regije, v posamezne države, ampak nasplošno govorimo o skupni zunani politiki Evropske unije. Rad bi omenil dvoje. malce manj krvoločni smo glede skupne varnostne in obramne politike, kot je predstavljena tukaj v tem poročilu, vendar pa je vseeno v redu. Radi bi predlagali besedilo v zvezi z upenjenjem človekovih pravic v celotno področje zunanje politike, ne samo na energetskem, ampak tudi na trgovinskem področju. Hvala. Hvala lepa. V tem poročilu ne govorimo dovolj o različnih pristopih glede posameznih držav, ampak govorimo o enakem pristopu do vseh. Sedaj je mogoče dobro premisliti o tem glede raket Rusije, ki jih je uprla proti Argentini. Še vedno trpimo zaradi sovražnosti španskih sil na naših mejah. Hvala. Then we have Mr. Preda. Gospod Preda. <clears throat> Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, čestitam k temu poročilu. ELS eh, e podpira splošno vizijo. Strinjam se tudi glede sprememb, ki jih omenja gospod Kukan treba je ohraniti ta format, ne smemo se lotevati podrobnosti. Zdi se mi zelo pomembno, da ohranimo tudi ta duh poročila. Torej, treba je omeniti koristnost sporazumov za. Uh, državo, kot so Ukrajina in druge, eh, gre za njihovo približevanje Evropske unije in vi ste omenili, da je treba pač usklejevati stvari tudi z združenimi državami in mislim, da moramo ostati v okviru te filozofije, lahko bi dodali določene nijanse. Ja, nekateri eh, kolegi so zelo eh, eh, pro, protiameriški in eh, mislim, da bi bilo slabo, če bi eh, stvari ublažili in če ne bi bili jasni. Mi potrebujemo pravzaprav močno partnerstvo z eh, združenimi državami in tudi pač eh, pogajanja za TTIP. Poročilo je dobro napisano, je trdno. tukaj razpravljamo na splošno in zato mislim, da je dobro, da upoštevamo da to, da lahko delo zunanje visoke predstavnice razdelimo na dva dela. Torej organi, ki so pod njenim okriljem, kjer mora izboljšati svoje delo, istočasno pa je verjetno pomembno tudi to, da mora ta oseba omogočati koordinacijo med državami članicami. Tukaj resnično lahko odigra vlogo te osebe, ki bi zbrala večinsko mnenje, predstavila pobude, ker ima to moč v okviru Lizbonske pogodbe in zato mislim, da bi iz tega vidika morala biti zelo aktivna in to bi morali izraziti tudi v poročilu. Malce je to že nakazano, vendar pa je treba to bolj podariti. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad eh, čestital poročevalcu za poročilo. Gre za zelo dobro, strukturirano poročilo, veliko potezno in zelo celovito. Strinjam se s tem, da opisujete kompleksnost mednarodnega okolja, kako zelo pomembna je vloga visoke predstavnice in to poročilo ji lahko služi za to, da spozna, kakšno je naše stališče strinjam se s tem, da bi lahko okrepili sodelovanje in pa tudi dosledno zunani politiki, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi med državami članicami. Strinjam se tudi s tem, kar piše v odstavkih o odnosih z ZDA. Mogoče bi lahko omenili tudi trud Združenih narodov v Libiji in mogoče to lahko predstavlja tudi v okviru predloga spremembe. Glede Latinske Amerike mislim, da bi lahko eh, napisali kaj v zvezi tudi z vrhom EU LAK, ki bo junija. 35. odstavek govori o nasilju ISIS in pa o džihadskem terorizmu. mogoče bi lahko v 41. 41. členu, kjer govorimo o podnebnih spremembah in o nešenju jedrske orožje, omenili tudi nevarnost terorizma. To se hvala. Okay, Poleg podnebnih sprememb in ne, pogodbe o neširjenju jedrskega orožja bi lahko omenili tudi terorizem ne da se omejimo na terorizem samo v 35 stavku, ko govorimo o ISIS-u in o džihadskem terorizmu. Hvala lepa, gospod predsednik. V zadnjih letih smo se osredotočili predvsem na potrebo potem, da dobimo skupno energetsko politiko moramo se žrožiti tudi na prakso, ne samo na teorijo. Dosegli smo zelo veliko. Treba je govoriti o uspehih in o izzivih, ki jih imamo pred seboj. Sedaj pa bi rad omenil tudi politiko glede dezinformacije in propagande. Prejšnji teden v četrtek smo sprili resolucijo v zvezi s situacijo v Ukrajini in s tem v zvezi smo omenili tudi poziv komisarju Hanu da pripravi dokument v dveh mesecih. Ta dokument bi prišel pravočasno in v resoluciji bi morali omeniti potrebo po bolj dosledni informacijski politiki in tudi o naši politiki v zvezi z informacijsko strategijo. Vaš osnutek je zelo dober, gospod predsednik, in prepričan sem, da se bomo lahko zedinili tudi o dodatkih in dopolnilih v naslednjih dneh. Hvala lepa. Merci, ah, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz vam eh, čestitam eh, za Eh, to usmeritev v poročilu in imela bom tudi nekaj predlogov sprememb in tu želim izpostaviti štiri točke. Najprej boj proti terorizmu, ogrožanje ne prihaja samo iz uh, bližnjega vzhoda in Magreba, temveč tudi iz Evrope in to je treba pravzaprav tudi jasno povedati in tudi iz Afrike. In druga stvar, ki uh, ni omenjena, je vloga evropske obrambe eh, pri boju proti trgovanju z orožjem, eh, mamili, eh, ljudmi. Potem je treba tudi izpostaviti povezavo med Evropsko obrambo in NATO. Evropska obramba je eden izmed stebrov NATO, to je zelo pomembna točka. Eh, NATO nas lahko ščiti, vendar naša naloga je, da ščitimo tudi druge države, eh, ki so tarča napadov. In potem pa še naslednji element, ko eh, je to storila tudi visoka predstavnica, je treba povišati obrambna sredstva v vseh državah članicah, ni dovolj, da samo koordiniramo obstoječa sredstva. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch meine. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam se strinjam z osnutkom poročila. Glede vsebine nimam pripomb. Rad pa bi vseeno prosil, da spremenimo strukturo, torej da bi od splošnega prešli na konkretno, torej da bi govorili o svetovnem redu, kjer bi vladalo sodelovanje, torej da bi o tem govorili pod točko 25 in da bi potem zatem lahko spremenili tudi strukturo točk v zvezi z južnim partnerstvom in kjer govorimo o ohranjevanju političnega in pravnega reda evropskem, je kjer govorimo tudi o vzhodnem partnerstvu. Ko govorimo o spodbujanju stabilizacije v vzhodnem sosedstvu, je tudi prav, ampak bi morali potem govoriti tudi o novih prizadevanjih za vzhodno partnerstvo, torej govorimo o točka 25 do 28, kjer bi to porazdelili na podpoglavje, ko govorimo o južnem vzhodnem partnerstvu, potem pa bi imeli tudi točke od 28 in 23 s podnaslovom Rusija, kjer govorimo o Rusiji, potem pa bi govorili tudi o širitvenih perspektivah gre za točko 23. Torej, da bi strukturo prilagodili na, od splošnega do konkretnega najlepša. Hvala, gospod Galer, da mi pomagate pri sestavljanju poročila, vendar pa se bomo še pogovorili o logiki, ki leži na tem. Gospa Gabriel, vi ste zadnje na vrsti. Ah, hvala lepa, gospod predsednik, čestitke in hvala. Eh, izjave iz tega osnutka se mi zdijo pravilne in natančne. Štiri stvari bi rada izpostavili. Najprej nekaj institucionalnega in uh, uh, funkcionalnega. Torej najprej posebni predstavniki. Uh, torej vi menite, da jih je treba bolj integrirati v uh, Eh, službi za zunanje zadeve, potreba je zagotoviti večjo prepoznavnost njihovega dela. Danes je to več kot eh, potrebno, kajti danes eh, imamo različne posebne predstavnike in treba je zagotoviti večjo prepoznavnost. Podpiram pravzaprav tudi raši, pospešeni postopek za deblokiranje sredstev v primeru humanitarnih kriz. Eh, lahko se seveda. Eh, eh, lahko vidimo, da je zelo veliko humanitarnih kriz, ki so posledica političnih kriz. Potem je zelo pomembno seveda izpostaviti boj proti terorizmu in verski radikalizaciji treba je seveda okrepiti partnerstvo z državami na jugu, eh, vendar eh, več eh, kot to partnerstvo dosti krat tudi ni mogoče in zaradi tega je tudi treba tesno sodelovanje, naprimer z Arabsko ligo, Afriško unijo in podobnimi organizacijami. Danes moramo pač imeti enako skupno strategijo za boj proti terorizmu ki bo dejansko kos eh, eh, temu fenomenu. Potem pa verska radikalizacija, mi moramo pač eh, imeti odprto uho tudi za partnerje, kot so Maroko, ki je sprejel ustrezne ukrepe in te ukrepe moramo tudi mi integrirati. Eh, treba je zagotoviti usklajevanje notranjih in zunanjih politik. To eh, vprašanje moramo tudi izpostaviti v tem poročilu, zlasti pa seveda vprašanje eh, oblikovanje prave diplomacije za migracije. Torej, treba je dejansko vključiti migracijsko politiko in na ta način bomo pravzaprav kos eh, nezakonitim migracijam in eh, hkrati bo pa eh, Evropa lahko profitirala od zakonitih migracij. Treba je okrepiti sodelovanje s tretjimi državami, s tranzitnimi državami, izvornimi državami. Brez tega sodelovanja ne bomo kostim globalnim izzivom. Hvala lepa. Thanks, Najlepša hvala. Kot je že povedal gospod Paško, gre za zelo močno besedilo. Najlepša hvala, da ste ga pripravili, da ga predstavili. Veliko vsebuje to besedilo, ki lahko podari pomembno vlogo in priložnosti za bolj strukturno sodelovanje, bolj proaktivno delovanje za multilateralizem, evropsko perspektivo, za vzhodno partnerstvo, pozitivni odziv, ko gre za Moldavijo, Gruzijo in Ukrajino, kot tudi zelo dobro besedilo, ki govori o potrebi po pozitivnem dialogu z Rusijo. Mislim, da se tudi v besedilu o sankcijah lahko strinjamo, govorimo tudi o regionalnih akterih, o vzhodnem partnerstvu. Nisem pa prepričan o enajstem odstavku, ki govori o reformi. In o, z, o uradu za zunanje delovanje. Ne vem, če bi bilo treba o tem tako zgodaj govoriti. Ne vemo, koliko je tega osebja, ki je v procesu strukturiranih sprememb. In potem imamo tudi še odstavke, kot je primer šest, ki govori o dopolnjevanih virov tudi to je treba pregledati. Gospa Mogherini je bila jasna, ko je govorila o strateškem pogledu med parlamentarnega sodelovanja, ko gre za skupno znanje in varnostno politiko. Potem govorimo tudi o pozitivnem zakonitem priseljevanju odstavek 20 in 21, tukaj govorimo o energetski varnosti, tudi boj proti plinim spremembam je zelo pomembno in eh, o tem je treba kaj več povedati v besedilu glede na konferenco v Parizu. Potem imamo tudi odstavek o Zahodnem Balkanu in Turčiji, potem imamo odstavek 37 čezatlantski odnosi niso samo TTIP, ampak gre za veliko več. Mogoče bi lahko tudi omenili tukaj sveda TTIP, vendar pa bi morali omeniti v posebnem odstavku tudi spoštovanje človekovih pravic. O tem se bomo še pogovorili v naši politični skupini, vendar pa nasplošno lahko rečemo, da gre za konstruktivno besedilo in Prepričan sem, da bomo dobili ravno tako tudi konstruktiven in pozitiven odziv na to besedilo. Najlepša hvala, kolegice in kolegi. Tukaj bomo še naprej obravnavali vprašanje boja proti terorizmu v naslednjih eh, dnevih. Veselim se že tudi vaših predlogov. tudi glede vprašanj zvezi z Evropsko obramnostjo, tudi v pod odboru za varnost in obrambo govorijo o teh vprašanjih in da bomo našli tudi dobro rešitev za to. In prav imate, ko govorite o tem, da bi se morali bolj zavzeti za boj proti nezakonitemu trgovanju, nezakonitemu priseljevanju. In zato se bomo še naprej ukvarjali s tem. Zelo bi vam bil hvaležen, da mi čim prej pošljete vaše predloge, zato da lahko čim prej pripravim tudi kompromisne predloge zato, da bomo lahko čim hitreje dobili skupno rešitev. Najlepša hvala. Mislim, da pred 26. razprava 26. ne potrebujemo več dodatnih razprav. Gospod minister je že tukaj, naj vstopi vendar pa gre za sejo za zaprtimi vrati. Samo drugi del je za zaprtimi vrati. Torej, predstavnik ima član in sodelavec ruskega veleposlaništva mora zapustiti med drugim delom. Ne šalim se, pred Božičem smo se srečali za zaprtimi vrati z gospo Mogherini in med našimi zaposlenimi sedel tudi zaposleni ruskega veleposlaništva. Res se ne šalim. That, that's a sense of humor. I liked it. Ni mi bilo tako zelo všeč. Liebe Freunde, wir Dragi prijatelji, sedaj imamo izmenjavne na prezenalogah latvijskega predsedstva. Istočasno pa smo dobili poročilo gospe Mogherini sveta. Drugi del bo potekal za zaprtimi vrati. Gospod minister, izvolite. Sandra je zelo navdušena nad vami, kot vidite. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko čast mi je, da sem lahko danes z vami na odboru za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu. Zelo se že veselim tesnega sodelovanja z odborom, z Evropskim parlamentom v času našega predsedovanja. Zelo cenimo vlogo Evropskega parlamenta pri sooblikovanju evropske zunanje politike. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, v čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami, da razpravljamo skupaj o prednostnih nalogah latvijskega predsedstva. Rad bi vam govoril o angažirani Evropi, ki je tema našega predsedstva poleg kompetitivne in digitalne Evrope. Govorili bomo tudi o tem, kako bomo tesno sodelovali z, sodelovali z Lužbo za zunanje delovanje in z visoko predstavnico Federico Mogherini o evropskih globalnih ambicijah in nalogah. Še posebej bom govoril o širitvi, ki je v osrčju evropske zunanje politike, ki jo tudi močno podpiram. Moja država se je Evropski uniji pridružila pred desetimi leti. Desetletje zatem nihče ne dvomi o tem, kako zelo koristno je članstvo v Evropski uniji. Zato je Latvija že sama po sebi velika zagovornica širitve in Evropske unije. Naj začnem s manj pozitivnimi vprašanji. Napad na osrčje Evropske unije. Napadi in atentati v Parizu so bili barbarski, barbarsko dejanje nasilje. Šlo je za brutalno nasilje in umor nedolžnih ljudi in napad nad svobodo izražanja in govora. Ta napad je povzročil velik pretres po celotni celini prizadel je nas vse naše vrednote, temele soboščine in podporo po demokraciji, tisto, kar nas razklaja, nas tudi druži. Demonstracije in protesti v Parizu, ki so jo vodili vodilni dr, predstavniki držav, je pokazalo, kako zelo si prizadevamo za boj proti eh, radikal, radikalnim združbam in terorizmu, kot tudi nasilju moramo se skupaj potruditi, da bomo izkorenili terorizem iz naše družbe. Belgijske oblasti so poročale o načrtovanih terorističnih napadih prejšnji teden. Teroristični napadi se lahko zgodijo kjerkoli, kadarkoli. Zelo pomembno, da povdarimo, da naše notranje varnostne službe še vedno v pristojnosti držav članic bomo vseeno podpirali državšence, da sodelujejo in okrepijo sodelovanje v področju boja proti turizmu. Zelo pomembno je, da uporabimo že obstoječe inštrumente, da se borimo proti terorizmu in njihovim strategijam. To pomeni tudi postren nadzor nad zunanimi mejami sodelovanje na področju notrazadev, izmenja podatkov letalskih potnikov in tako dalje. To pomeni tudi, da bomo povečali nadzor potnikov v bližnjo-shodne države, borili se bomo proti financiranju tržnih združb in skušali preprečiti navačanje teroristov v teroristične organizacije. Potem da sodelujemo z ZDA, s Kanado, z Avstralijo na tem področju in da spostavimo dialog na tem področju. Evropska komisija bo k malu predstavila strategijo za notranjo varnost. Veselimo se že teh predlogov, ki bodo del svežnja ukrepov za boj proti terorizmu. Naj sedaj grem na širitev, ki je zelo pomembna za ta odbor in za angažirano Evropo, ki je del našega delovnega načrta. V naslednjih šestih mesecih upamo, da bomo napredovali na področju pogajanj, kjer je to le mogoče. To seveda ne bo lahko. Seveda se zavedamo občutljivosti v državah članicah, kot tudi zelo občutljiv značaj reform. Zavedamo pa se tudi, da je širitev ena najbolj učinkovitih inštrumenta zunanje politike Evropske unije. S tem širimo dobre odnose in tudi blaginjo in demokracijo po celini. S tem Evropska unija postaja tudi bolj pomemben akter na svetovnem odru. S tem spreminjamo tudi družbe, spodbujamo reforme in tako dalje. Tako se je zgodilo tudi v baljskih državah in v Latviji v 90-ih letih širitvijo širimo naše vrednote in standarde preko naših meja, ne samo v tiste države, ki postane članice. Pogajanja za širitev še vedno temelijo na dosežkih in na pogojih, kot smo se naučili iz prejšnjih izkušenj. Države ocenjujemo posamično, tiste, ki izvaja reforme hitreje, tudi napreduje hitreje, kar pomeni, da mora izpolniti kohnaške kriterije, evropske standarde na področju pravne države, gospodarskega upravljanja in varstva okolja. Merila so zelo stroga, vendar pa je ta pristop pravi. Želimo širiti naše vrednote, ne pa jih razvodeniti. Želimo širiti naš uspeh in ukrepiti Evropsko unijo vendar pa moramo biti tudi dosledni, kar pomeni, da moramo nagraditi napredek, ko je to potrebno. V času našega predsedstva želimo storiti napredek na področju pogajanj, želimo napredovati s pogovori s Srbijo in načeti prva poglavja časi in času našega predsedovanja. To je seveda odvisno od napredka v Beogradu na področju pravne države, vladavine prava in pa tudi od odnosov s Prištino. Normalizacija odnosov bi morala omogočati tudi stabilizacijo in podpis stabilizacijsko preživitevnega sporozuma s Kosovom, za katerega upam, da bomo lahko podpisali v prvi polovici leta 2015. Veselimo se tudi že pristopnih pogajanj s Črnogoro, vključno z odprtjem novih poglavi. Pozdravljamo prizadevanje Črne gore za integracijo v Evropsko unijo in za napredek, ki so ga opravili. Vendar pa je treba še veliko postoriti na področju pravosodnih človekovih pravic. Povezati se želimo tudi z Ankaro. Turčija je strateški partner, s katerimi sedimo interese in tudi izzive. V političnem kontekstu mislimo, da so pristopna pogajanja najboljši okvir za odnose med Turčijo in Evropsko unijo. Turčija pa mora dokazati, da, da se je obvezala k evropskim vrednotam. Sklepi sveta glede napredka bivše Jugoslovanske republike Makedonije kaže, da se bomo na to vrnili let, letos. Pozitivni signal pomeni napredek za obe strani za napredek Makedonije in celotne regije. Bivša Jugoslovanska republika Makedonija pa mora pokazati politično voljo in tudi izvajanje reform. Lansko leto smo delili status kandidatke Albaniji, kar je priznanje za trdo delo, ki ga je opravila na poti proti Evropski uniji. Pozdravljamo ta napredek, sedaj pa je treba tudi izpolniti določene pogoje za to, da lahko začnemo s pogajalskim postopkom. Želimo si tudi napredka na novem evropskem pristopu. Realističen sem glede o vir, vendar pa sem tudi optimističen, da bomo lahko v času našega predsedovanja opravili velik napredek na področju pogajanja z državami kandidatkami na Zahodnem Balkanu. Gospe in gospodje, rad bi omenil tudi odnose med Evropsko unijo in Švico. Švica je zelo pomembna partnerica za Evropsko unijo. Pomembno je, da nadaljujemo s pogovori na institucionalni ravni med Evropsko unijo in Švico. Pričakujemo rezultate referenduma v Švici, vendar pa mislimo, da je svobodno gibanje ljudi temeljni steber Evropske unije, notranjega trga in državljanov. To dvoje neločljivo. Evropska unija je pripravljena pogovore s Švico in na dobro delovanje izvajanja sporozuma. Gospi in gospodje, širitev je samo ena od vidikov angažirane Evrope. Radi bi uporabili tudi naše predsedstvo in naše delo za to, da razširimo mir in stabilnost v naše sosedstvo v Ukrajini, v Libiji in v Siriji. Podpiramo delo na področju revizije sosedske politike, organizacije organiziramo vrh v Rigi v maju in razpravljali o priseljevanju. Radi bi tudi okrepili našo strategijo z osrednjo Azijo. Radi bi tudi sklenili sporozume na področju trgovine s Kanado, Japonsko, Vietnamom in tudi ZDA. Gospe in gospodje. Najlepša hvala za pozornost. Veselim se že vaših vprašanj. Najlepša hvala. Mm, um, Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod minister. Hvala lepa, da ste prišli sem, da predstavite prednostne naloge latvijskega predsedovanja. se je v istem duhu kot predstavitev vašega premijeja na plenarnem zasedanju pred enim tednom. Čestitke k ambicioznim ciljem, veliko uspeha vam želim. Vse, kar pač pravite, eh, je postavljeno na glavo zaradi terorističnih napadov. Vse to je. Eh, tudi razlog, da ste morali pravzaprav marsikaj spremeniti. Potem pa še vprašanje v zvezi z Bosno in Hercegovino, kajti jaz sem poročevalec parlamenta za to državo. Sedaj smo razpravljali o poročilu o napredku o Srbiji in Kosovo. Bosna pride na vrsto naslednji mesec. Ali verjamete, da bo. Eh, prišlo do bistvenega napredka v času vašega predsedovanja ali pa menite, da v prvih šestih mesecih eh, leta 2015, eh, da bo prišlo zgolj do koordinacije med na novo konstituiranimi oblastmi in Evropsko unijo pobuda Britancev in Nemcev se spreminja v evropsko pobudo in sedaj se pač išče denar, da se stvari uh, konkretizirajo. No, mene zanima, ali se bodo našla sredstva pred koncem vašega predsedovanja. Hvala. Paldies, priekšsēdētāji kungs godātais ministra kungs sirsnīgi sveicu jūs Eiropas parlamentā un vēlu, lai mūsu. Mm, Dobrodošļi, gospod ministrs. Upam, da bo vaše predsedstvo uspešno. Rad bi vam postavil naslednje vprašanje. E, nek center v Latviji. Eh, to je bil centr za jezike, je pozval eh, vse, da na latvijskem ozemlju govorijo latvijsko. To je notranje politično vprašanje. Eh, tukaj ne gre za zunanje politično izjavo, ampak vseeno me zanima, kaj menite o tem, kako se takšne dejavnosti in take politične in druge dejavnosti skladajo z uh, vodilno vlogo Latvije v EU v tem trenutku. Latvici so stoletja dolgo živeli v manjšinah v drugih državah. Uh, poleg tega veliko delamo z državami vzhodne soseščine, z Armenijo, Gruzijo in drugimi. Kakšno stališče imate v zvezi s tem? In, uh, Eh, kakšen je vaš načrt za manjšine v Evropi tekom vašega predsedovanja. Hvala. Thank you, Chair. Minister, welcome to the Hvala, dobrodošli tukaj v odboru, gospod minister. Želim vam veliko uspeha eh, za vaše predsedovanje. Rada bi vam zastavila kratko vprašanje obstajajo zelo zanimive institucije, ki so locirane v Latviji, v Rigi. In po zaslugi ene od njih smo lahko eh, slišali tudi poročilo o Rusiji na eh, NATO-vi parlamentarni skupščini. Rada bi se osredotočila na propagando eh, Ruske federacije. Eh, zanimajo me eh, Eh, torej dejavnosti proti zahodne ruske propagande. Kako eh, bi lahko izrabili oziroma uporabili znanja takih centrov eh, proti tovrstni propagandi, ki se izvaja proti EU. Gospod Vandalen oziroma gospod Van Balen. E, sporazuma iz Minska se ne izvaja in zato ni premirja v Ukrajini. E, kaj boste naredili med vašim predsedovanjem, zato da bi se ta sporazum začel izvajati? E, paldies, priekšsēdētāji kungs. Ministra kungs, es arī jūs apsveicu šeit ārlietu komitejā. Gospā Kalniete. Uh, Pozdravljeni, gospod minister, eh, latvijskemu predsedstvu želim vso srečo, veliko uspeha, eh, še posebej, ko gre za podatke PNR. Upam, da bomo končno lahko dosegli dogovor o tej tako pomembni temi. Eh, moje vprašanje pa zadeva tudi vzhodno partnerstvo. Šest držav tam sodelujejo in od teh šestih imajo tri pridružitvene sporazume z EU. Torej, na kvalitativni ravni so te države više kot druge ali imajo druge tri tudi eh, kakšne povezave z eh, Carinsko unijo, pa še nekaj v Azerbajdžanu. Ali je Azerbajdžan eh, tukaj neutralen? Eh, Zanima me še, kaj pričakujete od vrha v Rigi, razen praktičnih zadev, eh, potem liberalizacija vizumov. Kako si predstavljate nadaljni razvoj vzhodnega partnerstva? Kaj bi radi eh, dosegli na vrhu v Rigi? Kakšne spremembe bi radi dosegli v zvezi s tem partnerstvom države članice? Eh, bodo prizadevale za dogovore z predstavniki vzhodnega partnerstva na tem vrhu. Gospod Howitt, hvala. Pozdravljam prisotnost eh, gospoda eh, ministra. Sestali ste se tudi z drugimi. Mm, pripravljali smo skupaj že tudi vaše predsedovanje, preden se je začelo. Eh, zelo nas veseli to, kar ste povedali v svojem uvodu, da se moramo skupaj boriti proti terorizmu. Zagotoviti moramo, da ne bomo imeli eh, nekega splošnega odziva, s katerim bi ogrozili eh, pravice. Vaša naloga bo tudi, da povezujete eksterne in interne odzive in tukaj bo še veliko usklajevanja. Strinjam se tudi s tem, kar ste povedali o Rusiji. Moja skupina eh, bi eh, rada več napredka pri odnosih z Rusijo. Vidimo že korake naprej. Eh, ne zanemarjamo pa kršitev mednarodnega prava strani Rusije. Koliko se boste vi s tem ukvarjali med vašim predsedovanjem? Seveda imamo krizo v Ukrajini. Eh, ampak tudi vloga Rusije v Siriji, Iraku in drugod je zelo pomembna, kajti eh, Rusija je pomemben mednarodni akter, kot smo to tudi mi. Mm, potem pa vaša nacionalna vloga, ta je tudi pomembna za Evropo kot celoto. Eh, Zanima me, kako bo vaše predsedstvo podprlo pravice skupnosti LGBTI v Latviji. Za me in za mojo skupino je to zelo pomembno. Nekateri člani vaše vlade eh, se ne zauzemajo ravno za promocijo pravic LGBTI. To nas skrbi, upam, da boste na tem področju eh, vendarle dosegli napredek. Potem pa še uporaba državnega jezika v Latviji. Šele danes eh, se je začelo poročati o tem. Politiki dajejo intervjuje v latvijskem jeziku, eh, vendar me zanima, ali se spoštujejo tudi jeziki eh, političnih manjšin. Mislim, da je to pomembno tudi v odnosu do Rusije in tukaj eh, bi z vaše strani potrebovali zagotovilo. Gospod Vajgal. Eh, gospod minister, tukaj sem. Nekoč pred leti sem bil prvi slovenski veleposlanik v Latviji. Eh, gospod minister, Mi smo se danes tukaj pogovarjali o napredku držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji in jaz sem, jaz sem uh, stalni poročevalec za uh, bivšo Jugoslovansko republiko Makedonijo. V nadaljevanju je to za mene Makedonija, ker je moja država priznala Makedonijo z njenim ustavnim imenom. Vi ste izrazili neko skeptičnost do pogajanj z Makedonijo in nažalost na tej točki ne morem deliti vašega stališča. E, od vseh držav kandidatk je Makedonija najbliže, na no največji meri izpolnjuje e, acquis communitaire, in pravzaprav eh, zaostaja samo zaradi dokaj nesrečnega, rekel bi, iracionalnega spora z sosednjo državo. Eh, zaradi tega bom v svojem poročilu predlagal, da Makedonija čim prej začne pogajanja za, za, za vstop v Evropsko unijo in da, se, da, da svet pravzaprav preneha z svojo obstrukcijo začetka pogajanj. Jaz in ljudje v Makedoniji doživljajo stališče sveta na ta način. Mislim, da lahko začetek pogajanj spodbudi tudi reševanje odprtega vprašanja, vključno z vprašanjem imena. Eh, zato bi vas rad spodbudil k aktivnemu eh, vodstvu, vodenju, ko gre za to vprašanje. Gre za državo, ki lahko v veliki meri vpliva na stabilnost celotne regije. Drugo vprašanje, ki bi vam ga dal, je, ali lahko vi kot, eh, kot voditelji Evropske unije za naslednji semester, ali lahko vplivate na to, da bo evropska politika v večji meri dosledna svojemu deklariranemu principu, da bo v odnosih z državami, kjer se kršijo človekove pravice, uporabila vsa sredstva, ki jih ima na razpolago za to, da se to neha. Tukaj mislim na države, kot je Maroko, v zvezi z Zahodno Saharo, mislim tudi na Izrael, mislim tudi na Turčijo in še kakšno državo. Hvala lepa. Herzlichen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich würde eins bitten. Wir Najlepša hvala. Tukaj imamo dva dela, osredotočimo se na zunanja politiko Ukrajina, Rusija in tako dalje. In eh, mogoče bi se sedaj osredotočili na širitev in potem kasneje za zaprtimi vrati na Rusijo, Ukrajino in tako dalje, ker je to bolj zanimivo. Milan Mon. Eh, Hvala, gospod predsednik. Eh, najboljše želje za vaše predsedovanje, ki se začenja ta mesec. Zelo kratek bom. Na koncu svojega prispevka ste omenili pomen sporazumov z ZDA in Kanado. Eh, mislim, da je sporazum s Kanado že skoraj zaključen. Moral bi biti dogovorjen v tem semestru s komisarko Manstrom. Eh, upam, da bo do konca leta torej sporazum eh, zaključen. Upam, da mu boste dali tudi ustrezen zagon. Eh, potem pa bi rad povedal, da bo ta semester pomemben za vas tudi zaradi junijskega vrha EU, vrha EU LAK. Zato je treba okrepiti odnose tudi z Latinsko Ameriko, to je zelo pomembna regija in uh, zato sem želel povdariti, da je ta semester tako pomemben uh, za odnose med EU in uh, obema Amerikama, torej Severno in Latinsko Ameriko. Aš gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš. Hvala. Tudi jaz želim čestitati Latviji za začetek eh, tega predsedovanja. Vsi upamo na dobre rezultate. Omenili ste temo širitve in med njimi tudi Turčijo. Izrazili ste upanje, da se bodo stvari začele premikati na tem področju, kajti trenutna situacija stoji. Zanima me, ali bo latvijsko eh, predsedstvo tista država, ki bo dosegla bistven napredek na področju širitve, eh, predvsem pa turškega članstva v EU. You, Chairman, Hvala, gospod predsednik. Čestitke za prevzem predsedovanja. Želimo vam vse najboljše. Vsekakor bo to zelo uh, polno obdobje, Eh, zelo težavno tudi in upam, da boste to predsedovanje opravili kar najbolje. V tisku smo eh, prebrali o vašem namenu, da greste v Moskvo na pogajanja z gospodom Lavrovom in s predstavniki Ruske federacije. Zanima me, kakšno sporočilo boste nesli v Moskvo. Eh, gotovo bo kaj tudi v zvezi z rusko agresijo v Ukrajini. E, dva ruska bataljona, torej okrog 700 ljudi je danes e, prekoračilo mejo z Ukrajino. Upam, da boste poročali e, v Rusiji tudi o tej situaciji v Ukrajini. Hvala, gospod Kukan hvala. Uh, širitev na Zahodni Balkan me zanima. Hvala, gospod minister, za uvodne besede. Eh, Razumev sem, da želite uporabiti svoje izkušnje iz eh, svojega uh, procesa približevanja. Zelo cenim vaš preprost jezik, ki priča o tem, da želite dejansko nekaj doseči. Torej, želite stvari potisniti naprej. Uh, v naslednjih petih letih naj ne bi prišlo do širitve, kajti objektivno gledano nobena država ne bo pripravljena na širitev. Vendar pa je zelo pomembno eh, previdno govoriti o tej terminologiji, o teh temah predsednik Juncker je sprožil veliko alarma v naših partnerskih državah na Zahodnem Balkanu. Zato cenim vaš pristop. Eh, vem, da se zavedate, da bo težko. Težko bo slediti temu, kar ste rekli. To so ambiciozni projekti, ampak eh, vse skupaj si res zasluži našo podporo in pomoč. Za uspeh eh, bo zelo pomembno, da boste sodelovali z visoko predstavnico Mogherini, z službo za zunanje delovanje in eh, z ustreznimi organi v zadevnih državah. Zanima me, kateri mislite so najboljši kanali za to, da dosežemo kakšne konkretne rezultate. Hvala. Gospa Gomeš. Hvala, gospod minister. Razpravljali ste tudi o možnostih boja proti terorizmu. Ali ste mogoče eh, omenili tudi potrebo po več denarja za to, da eh, bomo lahko več vlagali v eh, človeško varnost, v varnost naših obveščevalnih služb, v boljši način širjenja in izmenjave informacij. Poleg tega je treba preprečevati radikalizacijo in deradikalizirati naše mlade. Ste razpravljali tudi o tem, kako ustvariti eh, nova delovna mesta eh, in kako preprečevati eh, mobilizacijo džihadistov v Iraku. Sama sem bila tam in sem gotovila, da Evropa tam sploh ni prisotna. Nobene koordinacije ni med državami članicami, ko gre za humanitarno pomoč, nobene koordinacije z ekom. Eh, prav tako ne eh, z skladom za razvojno pomoč. Šole ne delujejo. Eh, govorim o taborih za jazidje in za kristjane. Veliko žensk in drugih uh, še vedno uh, držijo v ujetništvu teroristi. Eh, veliko žensk je tudi zasluženih in o tem smo se uh, tam pogovarjali marca. Isto bi lahko rekla tudi o Libiji, ki tudi uh, postaja uh, neko svetišče terorizma. Kje je tukaj Evropa? Ukrajina, teror. Še jaz the list of a foreign affairs council. Uh, o Libiji uh, in o svetu za zunanje zadeve bomo govorili kasneje, zdaj govorimo o širitvi. Naslednji na vrsti pa je gospod Plenkovič. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod eh, minister. Eh, sam sem predsednik delegacije za Ukrajino in eh, zato me zelo zanima vaše mnenje, kako bi lahko med vašim predsedovanjem, torej v šestih mesecih, Eh, lahko eh, začeli izvajati bolj koherentna diplomatska prizadevanja strani EU, zato da bi našli trajnostno rešitev za Ukrajino. Eh, pri tem je treba upoštevati tudi nezakonito pridružitev Krima Rusiji. Kar se pa tiče širitve, pa mislim, da je pomembno to, kar ste povedali eh, o državi, ki se je eh, pred kratkim pridružila eh, Evropski uniji. Pomembno je, da ohranimo ta zagon tudi tekom tega mandata Evropskega parlamenta in komisije. Uh, hvala tudi sam bi želel pozdraviti gospoda ministra in mu zaželeti vse dobro med predsedovanjem. Govorili ste o širitvi in omenili tudi Turčijo kot strateško partnerico. Eh, sam želim omeniti tukaj tudi Bosno. Eh, tudi tam eh, si želimo napredka med vašim predsedovanjem. Naslednje vprašanje pa lahko odgovorite zdaj ali kasneje in sicer kako izkoreniniti terorizem iz naše družbe. Govorili ste o tem, da je treba angažirati muslimansko družbo. Svet, v katerem živimo, je soodvisen in zelo povezan med seboj. Zelo so se povečali tudi napadi na muslimane. Kakšno rešitev vi vidite za to? Thank you, Mr. Chairman. Gospod Boštinaru. Hvala. Gospod minister, najprej eh, vam želim, eh, torej vam želim veliko uspeha za vaše predsedovanje. Eh, moje vprašanja pa so vsa eh, navezana na eh, širitev. Iz Albanije prihajajo dobre novice. Ali vidite možnost, da če se bo ta pozitivni trend nadaljeval, bo Albanija lahko odprla določena poglavja med latvijskim predsedovanjem. Pa še Islandija. Tam zdaj obstajata dva trenda. Eh, vodilna koalicija si prizadeva za referendum, zato da bi prekinili pogajanja. Eh, Socialni demokrati pa so zavezani eh, temu, da se pogajanja nadaljujejo, če ne bo referenduma. Ampak vseeno bo tam oblikovana nova vlada ali bomo nadaljevali s pogajanji z Islandijo. Thank you. I propose that we start hvala. Predlagam, da zdaj začnemo s sestankom za zaprtimi vrati. Torej, ta drugi del se.